Chers collègues, je pense qu'on peut commencer déjà avec le vote. Les points suivants concernent. Mislim, lahko začnemo z glasovanjem. Torej, devet sporozumov Evropske unije in um, um, AKP državami ter pa Združenimi arabskimi emirati. Torej, svet je želel torej, odobritev z naše strani v skladu z členom 77 eh, in pa členom 218, eh, šestim odstavkom eh, pogodbe, je gospa Gabriela, naša poročevalka, pripravila ta poročila, ki so bila predstavljena septembra. Na to niso bili uloženi predlogi sprememb in sedaj sprašujem gospod Gabriel, želite morda besedo, gospa Gabriel, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Kot prvo bi se rada zahvala vsem poročevalcem Senci in pa sekretarjatu za odlično konstruktivno sodelovanje. Hvala lepa vsem za izmenjavo mnen in naj še enkrat povem, da se je parlament zavezal k temu, da potrdimo ta instrument. To je politično in simbolično zelo pomemben instrument za te vizume. In ob tej priložnosti bi še enkrat ustala na naslednjem. Mi kot parlament, kot poslanci moramo od Evropske komisije vse skozi dobivati informacije glede napredka pri pogajanjih. Enako velja tudi za to, da moramo še vedno strati na praksi, ki pomeni to, da podpišemo in začnemo izvajati, eh, začasno izvajati sporozum pred odobritvijo Evropskega parlamenta. To mislim, da je pomembno sporočilo in to moramo podariti ter vedeti to tudi pri naslednjih sporozumih. Hvala lepa vsem za odlično sodelovanje. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospod Gabriel. Sedaj pa bomo elektronsko glasovali o tem. Torej ste vsi pripravljeni, svojimi, na eh, to vsi svoje kartice. Par momentov. Nous allons voter chaque accord. Torej, v vsakem sporozumu bomo poslali posebej. Ja, ločno, seveda. Vsak sporozum posebej. Najprej eh, prvi sporozum z zvezo Dominika. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem naprej. Eh, Grenada glasujemo. Konec glasovanja. Tudi sprejeto. Potem tretje. Sveta Lucija. Eh, Sveta Lucija. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Potem um, San Vincent in Grenadin. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem naprej Trinite in Tobago. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, potem naprej samo glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, potem uh, vzhodni Timor, glasujemo. Konec glasovanja, tudi sprejeto naprej eh, v Novatu glasujemo. Konec glasovanja. Prejeto. In še zadnji. Združeni Arabski Emirati. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi sprejeto. čestitke, gospod Gabriel. Kolegice in kolege. Decembra 2015 bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Sedaj pa naslednja točka. domneva o nedolžnosti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. vprašanje glede Mačarske. Ja, torej glasujemo o tem vprašanju. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. To je vse. preden gremo naprej po dnevnem redu. doit continuer avec l'ordre du jour. Le... Moramo nadaljevati z dnevnim redom. Naslednja točka. Uh, strateško sodelovanje pri boju proti hud, hudim kaznim dejanjem. Gledajte, moramo nadaljevati z naslednjimi točkami na dnevnem redu. Uh, Torej, naslednja točka še enkrat. Strateško sodelovanje pri boju proti hudim kaznimi dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Europolom. Kot prvo, bo predsedstvo sveta nakratko predstavilo predlog sveta za to, kako um, izvajati sklep, ki potrjuje sporazum z Europolom in pa um, to, kar se navezuje na strateško sodelovanje um, med Združenimi arabskimi emirati ter pa Europolom, ko gre za huda kazniva dejanja ter pa terorizem. Gospodje, ali ste tukaj? Ja, imate besedo. Prosim, uh, hvala lepa, gospa predsednica, ko ste rekli zelo na kratko. Torej, ta sporozum tukaj je strateškega značaja in v bistvu izključuje um, tudi potem um, osebne podatke iz tega sodelovanja. Tu gre samo za sodelovanje med Evropsko unijo in pa Združenimi arabskimi emirati, ko gre za hude kaznive dejanja ter pa terorizem. Strateški sporazum um, z Združenimi arabskimi emirati se nanaša samo na izmenjavo podatkov, ki so strateškega značaja, kar potem izključuje izmenjavo osebnih podatkov. Pogoji tega sodelovanja predvidevajo tudi izmenjavo strokovnega znanja, um, splošne dejavnike, strateško sodelovanje, informiranje ter pa rezultate preiskav, ko gre za preprečevanje hudih kaznjivih dejanj ter pa tudi um, sodelovanje uh, pri informiranju ter pa pri preiskovanju hudih kaznjivih dejanj. Um, nekatere kaznjive dejanja so lahko zanimiva in uh, pri teh dejavnostih lahko okrepimo sodelovanje s Združenimi arabskimi emirati, naprimer finančne goljofije, um, ko gre za DDV, potem boj proti terorizmu, pranje denarja, um, trgovina z cigaretami ter pa z ponarejenimi izdelki. To so najbolj pogosta vprašanja. Um, delegacija um, EU je že od leta 2013 v Abu Dhabiju, kar kaže, da želimo okrepiti svoje sodelovanje s to državo ki je pomemben ekonomski partner za svet. Je zelo pomembno, da upoštevamo tudi varnostne vidike, da izboljšamo sodelovanje s to državo. Ta sporozum torej izključuje izmenjavo osebnih podatkov in uh, bo pomenil dodano vrednost za to, da ukrepimo sodelovanje z Združenimi arabskimi emirati na uh, področju gospodarstva, ki je zelo pomembno za EU, kar pomeni, da ima ta sporozum zelo strateški pomen za nas. Hvala. Ja, Gospod Brdin. Ali je tukaj predstavnik Evropola? Želite besedo morda? Gospod Neumann, imate besedo, prosim. Hvala, predsednica. Naj še enkrat podarim to, kar je povedal gospod Borde. Torej, gre za strateški sporozum, ki izključuje izmenjavo osebnih podatkov. Če bo ta sporozum eh, sprejet, potem to pomeni, da lahko okrepimo sodelovanje pri uvečevalnih podatkih, sploh pri boju proti terorizmu, prav tako pa tudi v zvezi z um, naprimer golfijami um, pri financah ter pa pri pranju denarja. Če ta sporazum um, ni sprejet, potem um, pri Evropolu ne bomo imeli dostopa do nekih podatkov, um, ki bi lahko sicer zagotovili Združenih arabskih emirati. Torej, teh podatkov ne bomo imeli na voljo. Pa še nekaj, eh, pogajanja smo uspešno končali in če to ne bo sprejeto, moramo ponovno začeti pogajanja, potem, ko bi bila eh, sprejeta nova pravna podlaga za Europol. Torej, ta strateški sporozum je za nas zelo pomembno, iz operativnih razlogov je to pomembno. Um, in kot rečeno, to ne vključuje osebnih podatkov in če ta sporozum ne bo sprejet, eh, bo prišlo do zamude eh, dveh, treh let, eh, zato ko se to lahko potem dodatno zavleče. Zato res upam, da boste vse to poštevali tudi pri tej razpravi. Hvala. You, Hvala, gospod Najman. Kolegice in kolege, sedaj pa gospa Mussolini, naša pročevalka. Gospa Mussolini, imate besedo, prosim. Hvala glede na to, kar je povedal predstavnik sveta in pa Evropola, lahko rečemo, da moram podariti, kako pomemben je ta sporazum. Moram res podariti to, da je to sporazum strateškega značaja. In kot drugo, ne bo nobene zamenjave osebnih podatkov. Trenutno Združeni Arabski Emirati res postajo pravo vozlišče, pravo središče finančnega kriminala. Pred nekaj leti smo sklenili tudi sporazum z ljudskimi državami, ampak tam je šlo glavnem za um, gospodarsko partnerstvo tukaj pa je govora samo specifično o tem, da se borimo proti hudim kaznim dejanjem ter pa proti terorizmu. Torej, to je bolj specifično kot pa tisto prej. Kaj pomeni to sodelovanje? Izmenjava informacij glede um, teh hudih kaznjivih dejanj, potem skupno usposabljanje uh, ter pa informacije in pa strateška analiza. zavedamo se tega, da se trenutno proučuje ta uredba o Europolu. Zato, torej kot je dejal predstavnik Europola, moramo vedeti, kako zelo pomemben je ta dokument, eh, sploh sedaj v teh časih. Eh, gospod Kirchhoff eh, in potem gospod Kormak, najprej gospod Kirchhoff kot prvi. Hvala lepa za besedo. Rad bi podporil ta dokument s par besedami. Kot prvo, mislim, da je zelo pomembno, da priznamo to, kako se trenutno odvija ta svet in pa kako se tudi razvijajo te grožnje na našem svetu. Združeni Arabski Emirati so sedaj pomemben center, ko gre tudi za uh, gibanje ljudi. Torej, eno je trgovina, eno je gospodarstvo, drugo pa so tudi ljudje. In v tem kontekstu je gotovo res tudi to, da moramo okrepiti sodelovanje s to državo na področju terorizma ter pa hudih kaznjivih dejanj. Mislim, da je to zelo pozitiven korak v pravo smer. Pa še nekaj bi rad izpostavil. Danska, Združeno kraljestvo ter pa Irska eh, bodo tudi vključeni v ta sklep torej, um, ne bodo izključeni, um, glede na protokole oziroma kakorkoli drugega, bodo vključeni tokrat. In Europol je tukaj tudi z nami odlično sodeloval. Pri več priložnostih je odlično sodeloval in ravno s tem sporozumom bodo tudi Združeni Arabski Emirati imeli dostop do teh informacij in pa tega sodelovanja. To je zelo pomembno. Vsi si želimo čim višjih standardov po svetu, z vsemi partnerji skupaj in te standarde lahko skupaj pripravimo. Kot rečeno, zadovoljen sem s tem sporazumom, pa ne samo to, mislim, da je to tudi odlična priložnost za prihodnost. Prav tako to je odziv na številne grožne in to bo mislim, da zelo pozitivno, prav tako je to tudi um, dober signal um, Evropske unije za prihodnost. Uh, hvala lepa, gospod Hoffman. Hvala lepa, gospod predsedujoča podpornost v Združenju Arabski Emirati za nas pomemben partner, kar smo zdaj tudi slišali na dolgo in široko. Seveda je treba sodelovati s to državo tudi pri boju proti hudim kaznjivim dejanjem in terorizmu. Pa vendar moram postaviti vprašanje, ki je bolj načelne narave. in povezano tudi z operativnim in strateškim sodelovanjem med Bosno in Hercegovino. Kot vsi veste, smo trenutno v pogajanjih v trialogu glede nove pogodbe o Europolu. In tukaj imamo kot parlament samo eh, pravico do poslušanja. V prihodnosti pa naj bi imeli tudi pravico do dajanja soglasja, ker gre za mednarodne sporazume, ki se sklepajo s tretjimi državami. Zato preprosto ne razumem, zakaj v položaju, ko smo tik pred zaključkom pogajanj v trialogu glede nove uredbe o Europolu, zdaj ustrajamo v tem, da še po starem postopku sklepamo te sporazume. z našega vidika, z vidika naše politične skupine, je čas izbran zelo nesrečno in moram strajati na tem, da počakamo na to, da bo sprejeta nova uredba v Evropolu. Mislim, da moramo tukaj zagotoviti pravice Evropskega parlamenta in to ni povezano z tem, da sodelovanje z Združenim arabskim emirati ne bi bilo pomembno ali tudi eh, operativno strateško sodelovanje za Bosno in Hercegovino, če tudi gre tukaj za eh, drug sporazum. Kakorkoli gre za načelno vprašanje in kot eh, odbor moramo razmisliti o tem, kako eh, bomo ravnali v primeru teh obeh sporazumov. Gospa Kaufman, še kdo želi besedo? Ne, gospa Mosolini, bi še kaj dodali? Hvala. Ja, kot sem že predajala, mislim, da se vsi zavedamo, kaj se dogaja pri trialogu glede spreminjanja uredbe. No, ampak sedaj, ko sem poslušala predstavnika Europola, lahko rečemo, da trenutno vendarle imamo ta sprazum z Brazilijo, naprimer. Torej, to je pomembno in ne smemo sedaj zapravljati časa. Sploh, ker je ta sporozum zelo, zelo pomemben, je strateškega pomena, kot eh, smo že povedali. Zato mislim, da um, moramo doseči napredek. Pa še nekaj, um, rok za vložitev predloga sprememb je 19. november do 12. Thank you. Eh, predloge sprememb lahko ločite samo v angleščini. Potem pa naprej operativno in strateško sodelovanje med Bosno in Hercegovino ter um, Europolom. Tudi sedaj bomo postopili isto kot prej. Torej, najprej bo predsedstvo sveta na kratko predstavilo uh, ta sklep za vprašanje pri svetu, um, ko gre za to sodelovanje. Um, operativno strateško sodelovanje med Bosno in Hercegovino in pa Europolom. Gospod Brdze, ponovna beseda vaša. Hvala lepa. Bomo govorili torej o tem uh, sodelovanju med Bosno in Hercegovino in Europolom. To eh, torej omogoča um, izmenjavo tudi osebnih podatkov. Najprej um, operativno sodelovanje s tretjo državo, tukaj treba vedeti dve stvari. Kot prvo, um, operativni vidik, um, to potem sproži, ali pa tudi ne, da se um, izmenjava tudi osebne podatke. Potem še drugo, um, varstvo podatkov um, in osebnih podatkov um, tudi za te zadevne države ter pa države članice. Sedaj bi rad povedal nekaj stvari, ki se mi zdijo zelo bistvene pri teh dveh eh, stvarih. Kot prvo, um, za svet lahko rečemo, da se obe stvari ne izključujeta. To je operativno, vedik bomo sklin samo, če bo sta dva pokoja um, dosežena, torej da je sporozum eh, operativno pomemben in pa da so tudi um, spoštovani vsi standardi glede varstva osebnih podatkov. To želi svet, torej oboje. Prav tako bi se um, navezal nekatere uh, operativne vedike, ki so zelo pomembni za nas. Um, države Zahodnega Balkana so privilegirani partner Evropske unije pri tem boju proti kaznivim dejanjem zunanja strategija Evropola pomeni, da moramo graditi dolgoročno sodelovanje s temi državami Zahodnega Balkana. Nekateri fenomeni so um, relevantni tako za Zahodni Balkan, kot tudi za Evropsko unijo, kajti Zahodni Balkan je pogosto ali vir ali pa tranzitna cona za takšno delovanje. Sedajmo um, z Makedonijo 2014, pa z Srbijo 2014, z Črnogoro, te pa Moldavijo 2015 vključitev Bosne in Hercegovine bo omogočila to, da bomo podpisali še en takšen sporazum in to bo potem vključilo celoten Zahodni Balkan. Nekatera kaznjiva dejanja so bolj pomembna, naprimer v primeru Bosne in Hercegovine, naprimer trgovina z orožjem, z drogami, trgovina z ljudmi, naprimer so že takšni tipi trgovin. Tukaj gre za prednostne naloge EU v našem boju proti organiziranemu kriminalu. S tem bi dal še nekaj drugega. Bosna je tudi transitna pot eh, pri migracijskih poteh. Eh, vemo, kaj se trenutno dogaja. In ta razsežnost je povezana tudi z kaznimi dejanji, ki so povezane s tem. Torej, predvsem je to trgovina z ljudmi ter pa uh, ponastavljanje nezakonite migracije. Pa še nekaj. Um, pri boju proti um, tujim um, teroristom je Bosna in Hercegovina prvi vir um, takšnih teroristov na Zahodnem Balkanu. Pa še nekaj bih je tudi eh, kandidatka za članstvo Evropske unije in glede na to je treba tudi pripraviti pristop eh, države k Europolu. Isto strategijo smo imeli že pri Hrvaški, te pa Sloveniji in to je bilo uspešno, vse eh, vemo, da smo bili pri tem uspešni. Sedaj pa še varstvo podatkov, kot sem že prej povedal, sklenitev operativnega sodelovanja za Bosno in Hercegovino je tudi vezana na to, um, kakšen bo skupni nadzor za Europolom. Zato potrebujemo um, skupno poročilo. Na 44 strejih smo dobili to poročilo maja 2013 in torej to poročilo uh, se nanaša na policijo. Uh, gre zlasti za trenutno zakonodajo v BIH, trenutne predpise za policijo ter pa tudi predpise za Europol ter pa sodelovanje eh, z BIH na področju varstva podatkov 1. oktober je skupni organ za nadzor ehm, torej, eh, bil spostavljen ehm, in sklenili so tudi določene predpise za varstvo podatkov. Eh, ugotovili so, da ni tehničnih ovir za to, da lahko Europol začne pogajanja z Bosno in Hercegovino. To mnenje je bilo še enkrat podarjeno, torej tudi pri um, sklepih v svetu. Uh, svet je torej dobil uh, dvojni mandat, dvojno pozitivno mnenje um, za te podatke za BIH. Um, torej, uh, to je potrdil tudi organ, ki ga sestala 28 držav članic. Če ima parlament še vedno kakšne dvome glede tega mnenja, potem bi bilo zanimivo vedeti, kakšni so ti pomisleki Evropskega parlamenta. Da zaključim. Ta sporozum je apsolutna prioriteta z operativnega vidika. Uh, In to bo pomenilo veliko dodano prednost za naše delovanje z partnersko državo, ki je tudi kandidatka za Evropsko unijo. In glede na to je ta skupni eh, nadzorni organ tudi dal pozitivno mnenje za varstvo podatkov, ter pa zmanjavo teh podatkov z BIH in mislimo, da je ta sporozum zelo pomemben za svet. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa. Gospod Neumann, hvala lepa. Nekaj dodatnih eh, vidikov želim omeniti, kot je povedal gospod Borde. Na nekaterih področjih pričakujemo več sodelovanja z Bosno in Hercegovino in več izmenjav informacij. To so aktualna področja, nezakonito priseljevanje eh, in trgovina z drogo. Bosna in Hercegovina je tranzitna država ravno tako je pa tudi država izvora. Slišali ste, da bo pred zaključkom tega sporazuma izvedena zelo natančna ocena varovanja podatkov. Tu ne bo vključen samo Evropol, mi se ukvarjamo z pravno situacijo, gremo tudi v samo državo. Poleg tega pa bo skupno, eh, skupni nadzorni organ Europola, ki je odgovoren za varstvo podatkov, dal svoje mnenje. 28 eh, predstavnikov 28 držav članic je vključenih v ta organ in ti ocenjujejo situacijo v zvezi z varstvom eh, podatkom. Vključeni so tudi v pogajanja, prav tako so bili vključeni v pripravo samega besedila. Bosna in Hercegovina je, kot veste, eh, država kandidatka. Imamo že izkušnje s Hrvaško. Ko se z državo kandidatko eh, sklene tak sporazum, se s tem tej državi zelo pomaga, da čim prej eh, sprejme aki zlasti v zvezi z Europolom. V tem pogledu je ta sporazum za Bosno in Hercegovino zelo eh, koristen in bo prav gotovo okrepil sodelovanje. Da povzamem, upam, da bo sporazum upošteval dejstvo, da so eh, varovalke na področju da, eh, varstva podatkov bile spoštovane. To je izjemno pomembno, kajti na Zahodnih Balkanih je to včasih manjkajoči mm, člen, z vidika pridružitve pa lahko Europol eh, da podporo za Bosno in Hercegovino. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Neumann. Gospod Fontena je naš poročevalec in ima sedaj besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala svetu in Europolu za to, ker sta se doteknila tega vprašanja varstva podatkov. To je nekaj, kar je za nas zelo pomembno. Že nekaj pomembnih resolucij smo sprejeli v zvezi s tem. Mislim, da bomo imeli priložnost eh, razpravljati o tej temi v Eh, neki drugi obliki, tako da bomo točno videli, kaj je bilo narečeno, da bomo videli, kakšni so rezultati omenjenih študij oziroma ocen. Vemo, da v tej državi obstajajo še vedno težave, po drugi strani pa je to država, ki je tudi strateško pomembna in prepričani smo, da je zaradi tega treba eh, skleniti eh, z Bosno in Hercegovino sporazum. Ampak ostaja še vedno problem, ki ga je kolega iz socialistične skupine ravno kar omenil. Obstaja eh, trialog o tem, ki ga je kolegica socialistične skupine ravno kar omenila. Eh, tu je potekal tudi in poteka trilog in danes naj bi eh, te predloge sprejeli. Moj občutek je, da nekaj ni čisto v redu v zvezi s terminskim načrtom. Čez en mesec bo sprejeta nova uh, uredba. Zakaj pa potem danes moramo sprejeti odločitev? Um, nova uredba v Evropolu pa še ni uh, sprejeta. Nekoliko sem zmeden. Gospod Demera. Muchas, muchas gracias, señora. Tengo que decirle a los colegas que eh, fui el. Najlepša hvala. To, por, to poročilo je eh, pomembno eh, tudi z vidika pravne podlage. Veliko razprav smo že imeli s kolegi iz drugih političnih skupin in uspelo nam je narediti nekaj pomembnih eh, eh, korakov naprej. Eh, tako smo se bolj približali novi uredbi v Evropolu in tako bomo imeli tudi pravno podlago. Dva triloga pričakujemo, eden bo čez uro in pol, drugi pa naslednji teden. Prej se nisem javil k besedi takrat, ko smo govorili o sporazumu z Združenimi arabskimi emirati. Zato, ker smo govorili o strateških sporazumih. S tem se strinjam. Torej, pod pogojem, da gre za strateške zadeve, prepričan sem, da so ti sporazumi eh, pozitivni tudi ko gre za Bosno in Hercegovino. Kolegom želim povedati, da ima trenutno Europol strateški sporazum za Bosno in Hercegovino, Rusijo, Turčijo in Ukrajino. In Europol ima pa operativne sporazuma z Albanijo, Avstralijo, Kanado, Kolumbijo, Makedonijo, Islandijo, Švico, Lihtensteinom in nekaterimi drugimi državami. To, kar imamo pred seboj, je operativni sporazum. Kaj to pomeni? To pomeni, da potrebujemo mnenje eh, skupnega eh, nadzornega organa, ko gre za izmenjavo osebnih podatkov in v tem primeru gre eh, za to, to je potrdil tudi svet. In mislim, da gre v tem primeru za čisto drugo zadevo. Ampak to niti ni relevantno. Zakaj ni relevantno? Če bomo strajali na poti eh, sveta in Evropole, potem E, ostaja mnenje Evropskega parlamenta samo mnenje. Ampak kot poročevalec pa želim, da ne bi vplivali na dogovor, ki je bil že dosežen e, v zvezi z uredbo. Torej, želim pa, e, tako kot druge skupine, naslednje. Vse, kar je povezano z obdelavo osebnih podatkov, da vse to vključimo v postopek soodločanja. Se pravi, zakonodajalca morata biti svet in Evropski parlament. Torej, če sledimo poti, ki nam jo eh, nakazujete sedaj, bo parlament izključen iz eh, so zakonodaje in bo eh, imel pravico dajati samo svoje mnenje. Torej, tu imajo sklep eh, ki določa raven sporazuma e, oziroma ki določa raven varstva podatkov za Bosno in Hercegovino in mislim, da moramo tu govoriti o izmenjavi osebnih podatkov. Skupni nadzorni organ je dal pozitivno mnenje o teh določbah v e, Bosni in Hercegovini, ampak kar pa zadeva Eh, uredbo o Evropolu, pa to vprašanje pres, presega eh, pristojnosti skupnega nadzornega organa, ampak je eh, Evropski nadzorni organ za varstvo podatkov tisti, ki je odgovoren za to področje. Torej, ko govorimo o sprejemu tega sporazuma, 3. maja naj bi bil ta Eh, sporazum sprejet in mnenje parlamenta ostaja samo mnenje. Predlog je bil predstavljen v prisotnosti Evropola. Do 19. novembra pa lahko vložite predloge sprememb. To, kar je povedal gospod Fontana, se mi zdi razumno. Kaj pa jaz pravim? Naslednje. Uredba o Europolu je predmet eh, političnega dogovora, ki bo dosežen eh, eh, decembra ali januarja. Da dobimo zeleno luč za ta sporazum operativnega sodelovanja, pa moramo počakati, da bo sprejeta uredba o Evropolju. Gospa predsedojoča, še en zadnji element vam želim ponuditi v razmislek. Bil sem poročevalec v Senci, pri podobnem poročilu. Šlo je za Brazilijo, eh, Mehiko in Gruzijo ter Združene arabske emirate. Ali veste, kakšen je bil rezultat glasovanja v tistem času? No, 42 glasov proti in nič za. E, tu moramo še vedno imeti pred očmi uredbo. Torej, Z Bosno obstaja sodelovanje, to sodelovanje je zaželeno, ampak na podlagi eh, uredbe, ki mora predstavljati pravno podlago. Sedaj bom dala besedo drugim kolegom. Želim pozdraviti tudi skupino švedskih obiskovalcev, povabila jih je gospa Koraca Bild, naša kolegica in danes bodo videli, kako eh, dela naš odbor, kako dela Libe. Eh, dobrodošli, dragi gostje. Euh, Bomo nadaljevali z delom. Gospa Kotna, želite besedo ali ne? Ja, äh, Čisto na kratko kot parlament moramo dobro razmisliti o tem, kako, kakšno stališče bomo zauzeli do obeh sporazumov, čeprav ta sporazum različne narave. Ampak kot je povedal gospod Demera, če, lahko, če bi lahko zaključili za bogajanje o novi uredbi Europola, bomo dobili novo pravno podlago. In mislim, da bi morali o teh sporozumih eh, odločati na tej novi osnovi, ker potem gre za mednarodne sporozume in po Lizbonski pogodbi moramo dobiti pravico soodločanja. Mislim, da si tega ne bi, da tega ne bi smeli spustiti iz eh, rok, čeprav imamo različne sporozume. Hvala lepa, gospa Kaufman, gospa Lorisin. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot poročevalka o direktivi za varstvo podatkov vam želim najprej povedati, da trilog zelo hitro poteka v tej direktivi, torej upamo, da bomo imeli eh, dokument v celoti pripravljen enako hitro kot. Eh, pri trialogu za Evropol, kar pomeni, da bomo imeli res močno podlago za oceno pogojev, eh, ki se nanašajo na varstvo podatkov in, za, in na naše standarde. Vsaka država, ki vstopa v te vrste sodelovanja, mora dokazati, da eh, ima v svojem nacionalnem sistemu prave varovalke, ko gre za varstvo podatkov. Ali nasplošno, ali pa pri teh konkretnih področjih, kot je sodelovanje z veseljem jemljem na znanje, da je ta pregled že bil narejen v Bosni in Hercegovini. Pomembno pa je razumeti tudi to, kar so povedali kolegi. Več podrobnosti bomo videli, ko bomo imeli rezultate pred sabo. Vedeti moramo, kakšni so standardi in moramo biti prepričani. In ko bomo vse to imeli, Zdaj seveda se zavedam težke situacije na Zahodnem Balkanu, vem tudi, kakšno vlogo in kakšen pomen ima Bosna in Hercegovina. Tudi to moramo upoštevati. In mogoče bi lahko to rezolucijo sprejeli še nekoliko prej, ko bomo res prepričani. Sedaj še nismo čist prepričani, poslušamo, ampak nismo še videli vsega. Parlament mora biti prepričan. Mislim, da je eh, rok za eh, predloge spremen prekratek. Mislim, da bi si morali pogledati še dodatne dokumente in se potem odločiti o tem, ali bomo eh, potrdili ta operativni sporazum ali ne. Hvala lepa. Gospod Fantana, želite besedo? Ne, ampak povedal bi le to, da se strinjam s tem, kar so povedali kolegi mislim, da moramo res eh, natančno razmisliti, ko gre za ta sporazum. Ne samo zaradi sporazuma kot takšnega, ampak zato pomembno je, da sploh imamo sporazum z Bosno. Ampak moramo eh, se zavedati, da eh, pogajanja o uredbi še trajajo, več različnih mnen smo slišani, moramo oceniti razloge za in razloge proti kot Evropski parlament moramo imeti vse informacije o tej temi, ki je tako pomembno. In eh, sekretarjat bo dobil dokumente in jih potem razdelil vsem eh, članom odbora. Torej, govorimo o dokumentih, ki ste jih vi omenili. 19. november je rok za eh, predloge sprememb in sicer 19. do 12. Sedaj smo pri točki 22 dostop do javnosti do dokumentov eh, člen 116 za leta 2014 in 2015. Tu gre za vprašanje, ki se nanaša na transparentnost. Če smo bolj konkretni za vprašanje dostopa do dokumentov, to je bistvena pravica, eh, ki jo določa tudi listina Unije. In eh, to področje ureve eh, uredba 49.2001 in naš odbor pa se bo ukvarjal za letoma 2014-2015. Sedaj bom dala besedo eh, gospe Ferrari, naši poročevalki. Eh, poročevalka nam bo predstavila osnutek svojega poročila. Najlepša hvala, gospa predsedojoča kljub vsem naporom. Pa moramo reči, da je bilo opravljeno veliko dela. Vendar pa Evropske unije državljani še vedno dobro ne poznajo. Sami državljani v zakonodajno delo niso vključeni. In ravno kar smo imeli eh, zeleni teden, veliko se nas je ukvarjalo s svojimi voljivci v naših volilnih okrožjih in vsi smo lahko uh, ugotovili, da imajo državljani težave z dostopom do dokumentov. Celo novinarji imajo težave, da se znajdejo v vseh teh eh, dokumentih. In tako državljani težko dobijo vse informacije o svojih pravicah, ki izhajajo iz eh, zakonodaje EU. E, uredba govori drugače, kakor e, tudi e, pogodba govori drugače, kakor tudi uredba 1542-2001. In predvideno je, da bi državljani imeli možnost dostopa do informacij in da lahko dajo tudi svoje mnenje na vseh področjih delovanja unije. In to pomeni, da bi moral potekati odprt dialog med eh, civilno družbo in pa evropskimi institucijami. Uredba 1049-2001 eh, državljanom omogoča upogled v eh, delo izvoljenih predstavnikov in jim omogoča tudi ocenjevati njihovo delo. Često pravimo, da je Evropska unija unija birokratov in tehnokratov. Javno zelo malo pozna to, kar počno izvoljeni predstavniki ljudstva v evropskih institucijah. Če transparentnosti ni, če državljani nimajo možnosti do, dobiti ustrezne informacije, potem to negativno vpliva na našo podobo. Moramo povečati zaupanje državljanov v naše institucije. Zato v svojem poročilu podarjam pomen transparentnosti, podarjam tudi pomen dostopa do eh, dokumentov institucij. To določa Eh, uredba 1940 iz leta 2001 in to določa tudi sodna praksa sodišča EU. V bistvu nimamo prave medinstitucionalne politike, ki bi bila namenjena državljanov in ki bi jamčila neposredno demokracijo in transparentnost. V svojem poročilu pravim, da je to v nasprotju s pravico državljanov biti obveščen o delovanju svojih predstavnikov. E, tu e, omenjam posebej e, razprave v svetu, ki potekajo za zaprtimi vrati. In niti pred sestankom, niti po sestankom ni na razpolago javnosti noben dokument. Potem tudi, kar zadeva trilog. Tudi trilog poteka za zaprtimi vrati, noben dokument ni dostopen javnosti. In tisto, kar imenujemo obdobje posvetovanje, to je pred tretjo obravnavo, samo dokazuje, kako malo uh, transparentna uh, je delo institucij. Kar pa zadeva lobiste, v svojem poročilu predlagam, da se vzpostavi obvezni registr za lobiste, ki delujejo eh, in ki želijo sodelovati z institucijami. Tak predlog je dala že eh, komisija. Svet in parlament bi tudi morala objaviti registr z imeni vseh lobistov, ki Eh, delajo eh, in sodelujejo z evropskimi poslanci oziroma z Evropskim svetom. Vse te določbe morajo biti zavezojoče in jamčiti transparentnost vse čas trajanja pogajanj, kar zadeva administrativni postopek in kar zadeva postopek zaradi kršitve. Tudi tu morajo biti dokumenti javni, tako da bodo državljani lahko videli, za kakšne kršitve gre, gre kakšne napake je naredila njihova vlada in kaj se da storiti. Kar pa zadeva sama pogajanja. Recimo o nacionalnih in regionalnih operativnih programih, tudi tu zahtevamo več transparentnosti. V poročilo zahtevam več transparentnosti, več dostopnosti do informacij. Kajti samo tako bodo državljani lahko imeli občutek, da so blizu Evropske unije. Samo tako bodo bolje razumeli dinamiko Evropske unije in njeno delovanje. In bolje bodo obveščeni o svojih pravicah in o svojih prerogativah, ki izhajajo iz evropskih tekstov. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo eh, poročevalcev v senci. Vse politične skupine imajo enega, ampak vidim samo dva. Gospa Koraca Bil, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo se strinjam s tem, da se sedaj soočamo se skupnim eh, izzivom, ki se nanaša na naše državljana. Boje, eh, transparentno more biti naše delo. Eh, ljudje morajo vedeti, kako se denar eh, troši, to je denar davkoplačevalcev in dejansko moramo narediti dosti več, da zapolnimo eh, to vrzel. Istočasno je pa tu predvsej vprašanj, kjer je jasno, da morajo eh, institucije narediti več. Zlasti svet, komisija je že nekaj naredila in ponosna sem, da je pa parlament. Eh, tista institucija, ki je najbolj transparentna. Imamo tudi eh, prenose po internetu naših razprav, naših eh, zaslišanj in naših plenarnih zasedanj. Kaj je trilog? Trilog je način pogajanja, ki pospeši odločanje med obema zakonodajalcema. Na ta način se izognemo včasih predolgim spravnim postopkom. Mislim, da bi mi morali imeti več dostopa do eh, trilogov. Sedaj so to poročevalci, razmeroma eh, tisti, ki se ukvarjajo s konkretno temo. Ampak mislim, da bi bilo potrebno več poročanja pred odgovornim odborom, potem eh, pred eh, poročevalci v senci. Nisem čisto prepričana, če bo to koristilo državljanom. Namreč, da bi bili državljani. E, vključeni vse te oblike srečanj, kajti e, tu je potrebno zagotoviti določeno stopno zaupanja, ta pogajanja so e, zapletena. Včasih bi bila prisotnost državljanov kontraproduktivna. Državljani si želijo hitrih rezultatov, ki pa bi bili in morajo biti doseženi na demokratični način. Da zapolnimo to demokratično vrzel, moramo ravnati odgovorno dovolj prostora moramo postiti za uh, varovanje zasebnosti osebnih podatkov, uh, osebne celovitosti. Te stvari je treba spoštovati. Švedska vodi na tem področju. Ampak tudi na švedskem so določene informacije zaupne narave. Ampak je treba na demokratičen način sprijeti odločitev, za katere informacije bo šlo in katere dokumente se označi kot zaupna. Ker pa zadeva mednarodne sporazume, eh, tu se mi pa zdi, da je javna razprava zelo pomembna, zelo pomembno je vključevanje državljanov, pomembno je, da, da državljani vedo, kakšen je mandat, kakšni so rezultati. Nisem pa prepričana, da bi vsaka faza pogajanj morala biti javna. Eh, kajti tu gre za tretjo stran in za upanje in za upnost v pogajanjih je zelo uh, pomembno zagotoviti. Uh, In mi kot parlamentarci pa bi morali imeti dostop do vseh dokumentov. Za zaključek naj povem, res je nastopil trenutek, ko komisija, svet in predsedstvo sedejo skupaj, zato da se začno pogajanja o pren, reviziji e, uredbe o dostopu do eh, dokumentov. Sramota je, da je ta uredba zaklenjena v svetu toliko časa. In uh, mi smo privrženi tako transparentnosti kot uh, odgovornosti. Hvala lepa. Hvala lepa sedaj. Pa dajem besedo. Tack så mycket ordförande. Jag vill ju förstås börja tacka. Hej Eva, gospa. Predsedujoče, naj se zahvalim za dober osnutek poročila glede dostopa javno sedaj dokumentov. To je samoumevno za predstavniško demokracijo, če naj voljivci informirano volijo, potem morajo imeti tudi ustrezen dostop do podatkov in do dokumentov. Sama sem poročevalka glede aktualizacije dostopa do dokumentov in eh, tukaj bo treba razmisliti o tem, kaj želimo doseči. Poskrbeti moramo za to, da se z prihodnjimi spremembami ne bo poslabšal dostop eh, do dokumentov. Zadeva je blokirana v svetu, kot smo že slišali, mnoge vlade želijo omejiti transparentnost. Pogledala sem si posamezne odstavke, naprimer po točko 5 je zapisano, da institucije niso dovolj proaktivne, da bi omogočale dostop, eh, pomembno je imeti skupno strategijo za vse institucije, ampak besedilo bi morali omeniti tudi, da si parlament eh, prizadeva na spletni strani omogočiti dostop do dokumentov in poskuša razširjati tudi informacije preko socialnih medijev. 13 in 14 odstavek, mislim, da gre v te zadeve nekoliko predaleč, kar zadeva kritiko eh, tristranskih pogajanj. Tristranska pogajanja so včasih eh, potrebna, pomembno pa je, da so čim bolj transparentna. Zahvaljujem se za ta osnutek, veselim se dobrega sodelovanja s poročevalko in eh, si želim, da dobimo dobro poročilo. Merci, madame Hed. Hvala lepa, gospa Hed. Je še kdo tukaj, ki želi besedo? Torej, rok za vložitev amadmajev je 27. november 12. Zdaj pa bomo prekinili za 30 minut.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 Yeah. Okay.

Kolegice in kolegi, mislim, da moramo nadaljevati s eh, svojim delom. Sedaj imamo točko 23 eh, na dnevnem redu, to je zelo zanimiva točka. Gre za eh, zadevo 362 skozi 14, Maksimilijan Šrems, eh, komisar za varstvo podatkov oziroma eh, pooblaščenec za varstvo podatkov. Z nami pa je gospa Floral Frejnal, ki je sodelovka v delovni skupini za člen 29. Gospa Reynal bo spregovorila, eh, nadomešča gospo Falk Pierrota, ki je morala eh, na drug sestanek eh, zaradi nujnih zadev, eh, o katerih se eh, razpravlja na knilo, to se pravi na francoskem organu za varstvo podatkov, temu organu namreč eh, predseduje gospa Reinal, pa dela v Knilu, odgovorna je za mednarodne in evropske zadeve in je pomočnica gospe Falk Pierota. Eh, pomaga ji pri predsedovanju skupini za člen 29, je tudi eh, soporočevalka te skupine. Predstavnica delovne skupine bo eh, dala nekaj informacij oziroma bo povedala nekaj več o tem, kakšne posledice bo imela omenjena sodba sodišča EU. Potem bodo dobili besedo poročevalci eh, in pa tudi eh, končno člani, če bomo imeli dovolj časa. Čas za govor bo pa omejen na dve minuti. Gospe Renal, dajem besedo. Najlepša hvala, gospa. Eh, predsedojoča, eh, poslanke in poslanci. Najprej naj povem, da se gospa Falke Pierota opravičuje za svojo odsotnost. Želela bi biti na tej razpravi, ampak eh, zaradi tega, ker ima istočasno druge obveznosti, ni mogla priti sem pooblastila me je, da eh, povem eh, nekaj več o delu skupine 29 in sicer zlasti o posledicah eh, omenjene sodbe, se pravi sodbe C362-14. Eh, in najprej, eh, evropski organi so eh, odločeni, da sprejmejo vse ukrepe, ki izhajajo iz sodbe. To je šokantna odločitev vendar pa ta uh, odločba ni bila kot taka uh, eh, presenečanje za vse organe, ki se ukvarjajo z varstvom podatkom. Skupina G29 že od, eh, od leta 2013 eh, ponavlja, da neskriminirano tajno eh, spremljanje eh, masovnih podatkov ni v skladu z temeljnimi načeli eh, Evrope in da to ni sprejemljivo v demokratični družbi. In zato smo objavili dve tehnični mnenji leta 2014 in pa eno bolj politično odločitev decembra 2014. In med drugim eh, že od leta 2000 opozarjamo na nezadostnost orodij in na to, da je treba te urodja prilagoditi pač glede na nadzor. E, v tem smislu je bilo leta 2015 napisano tudi pismo. Večkrat smo povedali, da je dostop do osebnih podatkov na tujem ozemlju nekaj, kar je, je odvisno od mednarodnih sporazumov vendar to ni odvisno od pogodbenih orodij eh, prenosa. E, tu govorimo o pogodbenih klauzulah. Torej, ta e, pogodbena orodja za prenos podatkov ne morejo imeti prednosti pred zakonodajo tretjih držav. E, ta orodja lahko povzročijo konflikt norm vendar pa ne morejo istočasno prinesti rešitve, kar zadeva masovni nadzor nad podatki. E, ta urodja niso bila zato e, razvita in se jih zato ne sme e, uporabljati. In skupina G29 je 16. oktobra v izjavi za tisk po objavi sodbe po, pozvala e, vlade in institucije z obeh strani Atlantika, da v treh mesecih, se pravi do konca januarja 2016, najdeta eh, rešitve, politične, pravne ali tehnične, zato da bi lahko vzpostavili v Združenih državah ekvivalentno varstvo podatkov, kot ga imamo v eh, Evropi po naših standardih. Tu je potreben medvladni dogovor, eh, in eh, pogodbene rešitve ne zadoščajo, da bi uredili vprašanje eh, masovnega nadzora podatkov v tuji državi. Če je ugotovljeno, da ameriški pravni red ni v skladu z zahtevami evropskih sodnikov, zlasti kar zadeva temeljna načela in zlasti eh, kar, kar zadeva možnost pritožbe državljanov, pa bo mogoče najti kredibilno rešitev tako, da, eh, da se eh, v ameriškem eh, pravo vzpostavijo ustrezne varovalke, ne samo za podjetja, ampak tudi za javne organe, ki bodo imeli dostop do osebnih podatkov evropskih državljanov na ameriških tleh sedaj čakamo rezultate teh pogaja. E, upajmo, da bodo imeli splošne, e, splošne posledice. In e, naša skupina je želela pragmatično rešitev in skušali smo ugotoviti, kakšne so posledice sodbe. Najprej. In najprej je bilo reči rečeno, da je eh, odločba retroaktivna. Se pravi, da so prenosi podatkov, ki so bili izvedeni doslej, nelegalni. In eh, na, nac, na nacionalni ravni je, pot, je potrebno zagotoviti ustrezne, ustrezna pooblastila in skušamo organizirati kampanjo ozaveščanja v zvezi s tem temi, kajti dobivamo ogromno vprašanj, eh, zlasti eh, od podjetij, ki podatke prenašajo oziroma pošiljajo, pa tudi od državljanov. G29 je začela delati eh, tudi, o, začela delati tudi na posledicah te sodbe. Torej, podjetja so uporabljala ta orodja v času te analize, vendar se nam zdi nemogoče, da bi od danes na jutri lahko odločili, da bi prenehali z vsemi prenosi podatkov v ZDA, ne da bi prej izvedli ustrezno študijo o nadzoru. Ta študija bi se morala nanašati zlasti na derogacije, ki jih vsebuje ameriška zakonodaja in ki so eh, lahko v nasprotju z eh, temeljnimi načelih EU. Zato smo se odločili za trimesečno prehodno obdobje do konca januarja 2016. V tem obdobju eh, lahko podjetja še naprej uporabljajo eh, ta orodja. In eh, v tem času se bodo institucije z obeh strani Atlantika ukvarjale z iskanjem rešitve. Eh, kaj eh, se predvideva? Kakšen je akcijski načrt skupine G29? videli boste, da je naš delovni načrt kar ambiciozen. Preden pa natančno opišen akcijski načrt, naj pa nakratko povem, kakšne eh, pooblastila imajo, eh, imajo organi. Nekateri organi eh, izvajajo a priori nadzor nad orodji, se pravi izdajajo dovoljenja za prenos na podlagi teh na teh podatkov. Kar pa zadeva pogodbene klauzule, imamo dve vrsti klauzul, to so ad hoc klauzule, ki so zelo redke in potem so klauzule, ki jih eh, potrdi Evropska unija. In eh, večina podatkov se prenaša na podlagi slednjih. Zato morajo organi izdajati eh, dovoljenja za prenos podatkov. Eh, kajti obstaja sklep Evropske komisije. O tem je govoril tudi sodnik, ko je govoril o zavezojoči naravi tega sklepa. Ampak te klauzuli predvidevajo možnosti za organe, da začasno prenehajo oziroma prepovedo prenos. Zlasti takrat, ko eh, zakonodaja eh, naslovne države zahteva od uvoznika oziroma prejemnika podatkov, od, da odstopi od eh, garancij, ki vsebujejo omenjene klauzije in od eh, evropskega prava in to več, kot je potrebno v demokratični družbi. To piše v omenjenih klauzulah. Se pravi, da, mor, da mora uvoznik spoštovati eh, pogodbene obveznosti. Kar zadeva ta kontekst, predsednica G29 je od treh podskupin eh, zahtevala, da skupaj delajo za to, da bi najprej ocenile, v kolikšni meri ameriška zakonodaja omogoča dostop do eh, podatkov, zaščitenih podatkov evropskih eh, državljanov in v koliki meri spoštuje eh, te pravice evropskih državljanov v luči kriterijev. O teh kriterijih so govorili tudi evropski sodniki. Torej gre za to, da se opredeli, kaj je sprejemljiva derogacija v demokratični družbi in kaj je potrebno, da se jo okviri v luči listine in v luči eh, odločbe sodnika. Evropski parlament je napisal analizo, eh, sprejeli ste tudi rezolucijo v zvezi s tem in Oba dokumenta sta za nas zelo koristna, zelo pomembna. Oba dokumenta bomo lahko uporabili pri svojem delu. To, eh, to je prva točka našega akcijskega eh, načrta. Torej, gre za a, možnost prepovedi oziroma začasne ustavitve eh, prenosa podatkov. In kot vidite, organi nimajo istih pristojnosti na nacionalni ravni, kar zadeva a priori nadzor. Eh, in zato bo treba razmisliti tudi o tem, kako izvajati pristojnosti a priori nadzora in kako izvajati tudi a posteriori nadzor nad eh, prenosom podatkom. Tretja stvar, koordinirano je treba organizirati eh, obravnavo pritožb Tu moramo biti pragmatični in konkretni. Treba je predvideti nadzorne ukrepe, tudi sankcije na nacionalni in evropski ravni. In potem bo šlo tudi pozneje za evalvacijo. Treba bo evalvirati ažuriranje teh orodij, njihovo ustreznost, pri tem pa moramo eh, vedeti, da eh, vsega vseeno ne bomo mogli rešiti, ampak eh, moramo imeti tudi svoje stališče do izjem oziroma derogacij. Eh, tu gre za mm, soglasje eh, oseb, za pogodbene ureditve. To je v nekaterih primerjih možno, ampak te primere bo potrebno natančno opredeliti. Da bi lahko izmenjavali informacije, informacije z vsemi deležniki, eh, smo se odločili, da bomo imeli posebno razpravo na plenarnem zasedanju 29. Eh, novembra. Eh, Tomas Vazdevic je bil sodnik poročevalec in bo tudi prisoten na tem srečanju. Želimo, da se srečanja odeležijo tudi predstavniki civilne družbe tako da lahko uh, pokrijemo vs evropski prostor, če se tako izražen. Mislim, da je to eh, dober primer, kako lahko mobiliziramo eh, civilno družbo, eh, zaradi katere je prišlo tudi do teh sprememb. Podjetja in predstavniki gospodarstva bodo tudi lahko prišli, tudi podjetja morajo eh, upoštevati omenjeno sodbo, morajo se organi, eh, ustrezno organizirati ta, eh, oceniti tveganja eh, prenosa podatkov izven EU. Veliko govorimo o odgovornosti in o tako imenovanem, whisk, eh, o tako imenovanem pristopu temelječem na tveganju. Ta koncept je zelo anglosaksonski, nekoliko nejasen in včasih težko razumemo ta koncept, ampak v tem kontekstu pa eh, Eh, je ta koncept zelo jasen, v, eh, če te sedbe. Podjetja morajo prevzeti svojo odgovornost eh, na področju masovnega nadzora. Nekatera podjetja o tem že razmišljajo. Jasno je, da bo ta sodba dosti bolj vplivala, kot si lahko mislimo. Eden od ključnih elementov sodbe, je masovni eh, nadzor. Drugi eh, ključni element je eh, listina o temeljnih pravicah, ki jo moramo spoštevati kljub varnostnim pomislekom. Moramo prevzeti vse posledice, to moramo upoštevati tudi pri sklepanju vseh mednarodnih pogodb in sporazumov in moramo upoštevati to sodbo tudi pri pravnih režimih prenosa in eh, koristno bo slišati na omenjenem srečanju mnenja vseh in eh, zanimivo bo slišati tudi, kako nameravajo upoštevati to sodbo. G29 je zelo mobilizirana, odločena, da eh, prevzame posledice te sodbe. Zelo resno jemljemo to odločbo, kajti mi smo konec koncev garant spoštovanja pravic in prav tako je to pomembno za našo neodvisnost pri nadzoru evropskih orodij. Če do konca eh, januarja 2016 ne bo ustrezne odločitve, bomo sprejeli ustrezne ukrepe. To je torej naš akcijski načrt za naslednje tri mesece in želimo vam ta eh, akcijski načrt predstaviti. Implementacija te sodbe je izziv za vse, tudi za organe. Evropa bo imela ustrezno kredibilnost in težo samo, če bo znala braniti svoje eh, vrednote, pri tem mora biti enotna, delovati usklajeno in zato upamo, da bomo z vami Eh, lahko izmenjavali informacije o tej kompleksni temi. Vi ste o tem že veliko razmišljali, na tem ste veliko delali, ampak želimo skupaj najti eh, skupne in konstruktivne rešitve. Hvala, gospod Enal, za to predstavitev. Hvala, da ste nam podali te podrobne informacije s tem v zvezi. Sedaj pa gospod Albrecht, eh, naš pročevalec no, ampak ga ne vidim več, je odšel, se mi zdi, čeprav bi bil tukaj. Potem pa gospod Rulestin, prčaka v senci, želite besedo? Madam Chair. Eh. Gospa predsedujoča, gospa Renaj. Hvala za to predstavitev. ta sodba in vse skupaj, kar, kar je prinesla, je močno vplivalo na uredbo o varstvu podatkov. Moram povedati, da smo že v mnogih členih upoštevali eh, sodbo pri oblikovanju besedila in določil v teh tristranskih pogajanjih, ki potekajo. To je trdna osnova za zagotavljanje visokih standardov varstva osebnih podatkov v Evropi, ki jo želimo ohraniti. Ta visoka raven eh, zaščite, ki jo želimo garantirati, mora ustrezati varovanju temeljih človekovih pravic trenutno pomeni problem, ki ga v tem okviru ne moremo rešiti. Problemi z nacionalno varnostjo so zunaj pristojnosti našega dela in tudi zunaj pristojnosti Evropske unije kot vsake. Sveda moramo zaščititi te visoke standarde in vsaka oseba v Evropski uniji mora imeti pravico do pritožbe in podobno ampak vidimo že, da po samiznih držav članicah te pravice ne spoštujejo. To je problem, o katerem razpravljamo po skoraj vsakem trialogu. Moje vprašanje tudi za komisijo bi bilo, kako to rešiti. Še danes eh, smo bili skupaj s poročevalcem in ugotavljali, da moramo nekaj narediti glede tega. Če si pogledate situacijo z begunci, če si pogledate vse probleme, kjer policija iz ene države članice odhaja v drugo državo članico, zato da sodeluje v vseh teh operacijah, to vsem tem. Nimamo nekih eh, dobrih garancij in eh, osnov, da to počnemo. sodba Evropskega sodišča se naša na druge, tretje države, ampak eh, a ne bi bilo dobro, če razmislimo, kakšna je situacija v naših državah članicah, ne bi bilo dobro, da nekaj naredimo naprej. Hvala lepa, gospod Lauristi. Gospod Fos. Hvala lepa za to predstavitev, ki pa jo malce moram počakati, da se nadene za slušalke. Hvala lepa za vašo predstavitev, ki stvari, na katere gledam eh, po svoji analizi, popolnoma drugače. Zdi se mi eh, zanimivo, da prihajate do načeljnih vprašanj, ki presegajo okvir um, same sodbe in um, govorite o PNR, o T-tipu in vsem ostalem. Vaši nemški kolegi so pripravili dokument z 14 točkami po sodbi, s čimer naj bi pripričali prenos eh, podatkov na osnovi nekih zavezujočih eh, pravil teh eh, BCR-jev. To se mi zdi pretirano, saj nismo v Evropi na nekem otoku oblaženih, kjer ne potrebujemo izmenjave informacij. To je potrebno. Zato je treba najti neko interpretacijo. Ne moremo govoriti o vseh transakcijah, glede na to, da je sodišče odločalo samo o odločitvi, o primernosti, ki je izdala Evropska komisija. To vse skupaj se mi zdi pretirano. Mislim, da bi se morali osredotočiti na to, kar je spostavilo Evropsko sodišče. In sicer, da je odločitev o adekvatnosti neveljavna zaradi tega, ker komisija v tem primeru ni opravila potrebnih preverjanj. Odločitev o adekvatnosti pravzaprav ni bila pod vprašanje, ampak bilo rečeno, da zato, ker obstajajo sporočila komisije, ki se sprašujejo o varstvu osebnih podatkov v ZDA, zato bi morala komisija to preveriti. To je vse. Ampak sama določila iz uredbe direktive niso pod vprašanjem, zato se sprašujem, zakaj je za vas zdaj vse postalo vprašljivo in tudi za kolege iz Nemčije v vaše skupine. To je tako, kot da bi se odpovedali vsakršnemu prenosu podatkov v Evropi. S tem se ne morem strinjati. Sodba je seveda načeloma pravilna tudi na osnovi zadev z Agencijo za nacionalno varnost eh, ZDA smo gotovili, da ti prenosi niso več varni, ampak vse to, kar ste vi tukaj predstavljali, se mi pa zdi že nekoliko pretirano. Hvala lepa, gospod Foster, pa predajam besedo zadnjemu počevacu v senci, gospod Ernst, je zadnja. Izvolite. Ähm, ich dachte, wir gehen nach den Fraktionen, aber gut. Und Mislil sem, da bomo šli po vrsti po političnih skupinah, ampak če ne, tudi prav. Zahvaljujem se še enkrat, to ste zelo izčrpno predstavili. Mislim, da je pomembno, da zadeve izvemo tako podrobno, da jim tudi podrobno prisluhnemo. Bi pa postavili še enkrat vprašanje kaj zdaj po tej sodbi potrebujemo. Potrebujemo nek eh, nov varni pristan, ki bo olepšan, eh, izboljšan in tako naprej. Potrebujemo te standardne klauzule. Je to pravzaprav rešitev? Mogoče lahko še enkrat jaz zelo jasno poveste, kaj zdaj in kolikšni meri potrebujemo. še vedno imamo eh, težave z tem eh, množičnim nadzorom, ki še vedno poteka, s tem se še vedno ukvarjamo. In še najlepši varni pristan, ki je ne vem kako dobro zaščiten in nadzorovan strani kogarkoli že, še zdaj še ne pomeni, da se podatki ne posredujejo naprej ustreznim varnostnim organom in tam potekajo zadeve, ki si jih ne želimo. In še zadnje. Posledice za druga področja, PNR, T-tip eh, ste omenili. Lahko eh, bolj podrobno poveste, kako na to gledate. Seveda bo tekala ta javna razprava, ki je pomembna, ampak še enkrat bi se želel od vas slišati kako ste prišli do teh eh, zaključkov glede drugih zakonodajnih aktov in sporazumov na osnovi eh, sodbe Šrems. Hvala lepa, gospa Ens, gospa Sipeli ima naslednja beseda. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se za predstavitev trenutne situacije. Vse jasno, dokler ni preverjeno, ali imamo primerljivo varstvo podatkov v tretji državi, ni mogoče prenašati teh podatkov tja. In to je treba pač preveriti. In zdaj gre za vprašanje, na kak način preveriti, ali je zagotovljena ustrisna raven varstva podatkov. Pričemer imamo tukaj dva nivoja in sicer eh, eno je običajna zakonodaja in vprašanje, v kolikšni meri eh, se morajo podjetja držati določenih standardov. Drugo pa je vprašanje obveščevalnih služb, do katerih podatkov imajo te službe dostop. In tukaj že imamo evropsko kompetenco. Naše obveščevalne službe tukaj tudi niso eh, posebej eh, občutljive. Tako da bi bilo treba priveriti, kdo ima kakšna pooblastila. Imam pa vprašanje, kakšne. Vpliv ima vse to na pogodbe kot TFTP ali podatke o potnikih, letalskih potnikov in kako bo to vsaj indirektno vplivalo na čisto evropski sporazum glede podatkih o letalskih potnikov. Kajti ugotovitve, do katerih bomo prišli, bilo treba deliti s tretjimi, kako bi vplivalo to na to izmenjavo podatkov. In še eno vprašanje, ali je vprašanje nacionalne varnosti nekaj, kar je samo nacionalna tema, tudi to je nekaj, kar je treba v tem kontekstu dobro oceniti. Slišali smo različne izjave, da glede na intenzivno sodelovanje med službami in zaradi globalnih izzivov, vprašanje nacionalne varnosti pogosto eh, ima tudi neko evropsko različico, to samo obrobo, ampak vprašanje je, kako bi to lahko vplivalo na, na evropske sporazume, ki bi jih bilo potem treba preveriti. Hvala lepa, gospa Sipel. Gospod Kirkhope je ponovno z nami. Gospod Kirkhope, vi ste poročevalec Senci za EKR, torej dobite besedo. Hvala lepa, se upravičujem, ker nisem bil eh, v začetku te razprave z velikim zanimanjem sem prebral eh, poročilo delovne skupine za člen 29. Prejšnji teden sem bil na javni razpravi v ameriškem kongresu glede vprašanja varnega pristana in eh, glede sklepa v zvezi z primerom Šrims. Seveda, komisarki Đorđevi želimo vse najboljše in da bomo prišli do ustreznih sklepov, ki nam bo omogočilo izmenjavo podatkov, ki so je izjemno pomembna za vzdrževanje komercialnih oziroma trgovinskih odnosov med Evropo in ZDA. Bi pa izpostavil nekaj zadev, kar zadeva sodbo. In eh, če vzamemo, da bomo prišli do nekih zadovoljivih eh, sklepov, v kolikšni meri bo ta sodba predmet eh, oziroma razlog za revizije? Bo ta sodba samo izvršena ali jo bodo prehitela dogajanja ali sodišče predvideva kakšne dodatne pritožbe ali kaj, kar je povezano z nadaljno usodo te eh, sodbe tega primera. Eh, skupina 29 je eh, rekla, da predlaga alternative, kako je ta skupina pogledala na različne učinke za različne vrste podjetij. Čeprav razumem, imamo alternativne eh, pravne instrumente, ki pa so na voljo za velike, velika podjetja, ki se lahko eh, privoščijo njihovo izvajanje. Ali bo delovna skupina še kaj naredila, če se bodo zadeve razvile tako, kot izgleda do nekega novega sporazuma ali eh, delovna skupina meni, da bi se česa morala lotiti kot prioritete. Hvala lepa, gospod Kirkhop, gospod Lopes Aguilar. Only, uh, <clears throat> Hvala lepa. Tudi sam se lahko eh, pridružim zahvalam eh, za, te, za to predstavitev. Eh, tega primera, enega najpom, en najpomembnejših sod eh, Evropskega sodišča. Tukaj predstavljate delovno skupino iz člena 29. In mm, to je dobro. Ta člen namreč kaže, da je direktiva o varstvu podatkov še vedno živa, kar obžalujem. Saj bi si želel, da bi bila namesto te direktive eh, v veljavi neobstoječa nova uveljavljena uredba z celotnim eh, svežnjem o varstvu podatkov, ampak dokler tega svežnja o varstvu podatkov še nimamo, na katerem delamo že celo vrsto let, še vedno velja direktiva o varstvu podatkov in vaši skupini imate predstavnike vseh držav članic Evropske unije, ki sodelujejo eh, pri vsakodnevnem izvajanju te direktive. In to je tisto, kar bi želel prispevati k tej razpravi. Seveda se strinjam z večino pomislekov, ki ste jih že izrazili. Ampak sam sem zaskrbljen glede vpliva na delovanje držav članic, kajti ta sodba ne vpliva samo na bilateralne odnose Evropske unije z ZDA preko sporazuma o varnem pristanu oziroma sklepa o varnem pristanu sklepa sveta, ki je zdaj razveljavljen, ki ga je razveljavilo Evropsko sodišče. Uh, To velja za vsakršen bilateralni sporazum Evropske unije z tretjimi eh, stranmi. Če upoštevamo zavezujočo interpretacijo Evropskega sodišča v zvezi eh, z listino o temeljih človekovih eh, pravicah Evropske unije kot integralnega dela evropskih pogodb z enakim pravnim očinkom kot uh, preostale osnovne listine in osnovna zakonodaja Evropske unije, ki tvori njeno osnovo. Vpliva tudi na pravne sisteme držav članic Evropske unije, notranjih, domačih pravnih sistemov. Predstavniki so v delovni skupini šli na 29. Kakšna je torej vaša analiza vpliva na nacionalne pravne sisteme, ko gre za prakse eh, prenosa podatkov, ki jih izvaja države članice na osnovi lastnih standardov? Kako boste te zadeve obravnavali glede na sodbo Evropskega sodišča, ki je veliko bolj zahtevna, kot eh, smo imeli doslej veljavne eh, pogoje. Kakšen je predviden vpliv ne samo na prenose podatkov, ampak tudi na standarde varstva podatkov? a bo zdaj več preverjanja skladnosti z listino temeljih človekovih pravic Evropske unije in kako je z množičnim nadzorom, ki ga izvajajo države članice Evropske unije, države članice namreč to počno. Boste tudi to pregledali glede na zavezujočo interpretacijo Evropskega sodišča. A boste preverjali posamezne države članice glede na izkušnje, glede na izkušnje, ki jih imate z prakso na tem področju v Evropski uniji, a je kakšna specifična država, ki bi nas morala še posebej skrbeti, ko gre eh, za varstvo zasebnosti in eh, sodbo Evropskega sodišča. Pa je pa gospod Lopes Aguilar, gospa Reiner bo odgovorila. Prosim tudi predstavnike komisije in sveta, če kaj povedo. Nekdo tukaj. Et du conseil. Et pas fait. D'accord. Alors. Če bo dala parola, madame. Potem pa predajam besedo gospe Renal. Euh, Najprej, hvala lepa za vsa ta vprašanja. To kaže, da vas ta tema zelo zanima, da dejansko potrebujemo to izmenjavo uh, eh, informacije. Ta tema je zelo kočljiva in občutljiva. Sveda pri G29 delamo na tem, ampak mislim, da je prav, da tudi tukaj izmenjujemo stališča. Zato res hvala lepa vsem za ta zelo dobra vprašanja. Bom sedaj poskušala na to odgovoriti po vrstnem redu. Najprej prvo vprašanje. Nacionalna varnost v državah članicah ter pa to, da je to pogosto zunaj področja uporabe uh, institucij torej pristojnosti Evropske unije. Ja, pri G29 se pogosto soočamo s to težavo, ko se pogovarjamo s kolegi, kajti mi nismo pristojni na isti način kot drugi, torej ko gre za te eh, obveščevalne službe. To velja za EU in pa za nacionalno raven. Nekateri organi imajo precej široke um, pristojnosti, drugi manj. Kar seveda ne ponastavlja sprejemanje odločitev pri teh zelo občutljivih temah. Naj vam podam primer, naprimer laknin. Um, torej ta direktiva 95 in um, zakon iz 98 um, v bistvu uvaja te predpise in jih izvaja, ampak Aknil je, podjet, je uh, področje, Eh, ki se nanaša na obveščevalne podatke, ampak ne povsod. Knil včasih ne more prozeti teh zadev in včasih knil sploh niti ne dobi informacij o določenih dosejih. Ampak po zakonodaji vendarle um, velja koncept eh, mnenja. Um, to mnenje sicer je lahko dostopno javnosti, ampak ne nujno. Lahko je dostopno francoskemu um, parlamentu, ampak to ni obvezno tako potem še eh, nadzor a posteriori, torej nakladni nadzor, lahko aknil opravljate nadzor, ampak ne pri vseh DC-jih, lahko potem tudi opravljate sankcije, ampak ne posod. Skratka, vse je nekoliko mešano. Um, stvari so prilagojene tekom različnih zadev in mislim, da um, je stvar predvsej kompleksna, imamo kar veliko pristojnosti. Torej, predsednik Laknila in pa predsednik 29. Eh, pogosto govori tudi na nacionalni ravni in zahteva več nadzora, tako prej kot tudi naknadno um, za te teme. Sedaj bi z vami tudi uh, vedela, kako je z um, dostopom uh, do podatkov in to neposredno. To velja vglavnom za javne doseje, sploh pa za uh, obvešče, obveščevalne podatke. Tako lahko, na primer, um, državljan um, največji stik z aknilom in ta aknil potem dobi dostop do nekaterih dosev, ne vseh dosev, seveda to je jasno, ampak um, če zakonodaja to mogoča, se dobi takšen dostop. To seveda ne pomeni, da eh, bo aknil obvestil eh, te posameznike o teh informacijah, to seveda ne gre tako. To bi bilo v nasprotju s samim načelom uvečevanja podatkov, sem obveščen, ampak bo pa ta organizacija preverila par stvari in bo gotovila, kakšna je skladnost in lahko potem naprimer um, se lahko tudi sankcionira te službe. Skratka, imamo sistem proti uteži in sistem uh, nadzora, torej naprimer tudi um, ustavni svet lahko tukaj opravlja svojo vlogo potem cen uh, eh, STR, mislim, da tudi upravlja svojo vlogo, mislim, da se tako imenuje. Skratka, veliko različnih nacionalnih organov imamo, francoskih organov pa tudi drugih nacionalnih organov imamo veliko. Je pa res, da je to predvsej kompleksno, težko je vse skupaj poenostaviti, tako nadzor kot tudi prakse po celotni Evropski uniji je težko to poenostaviti. Pri G29 eh, bo veliko govora. Uh, o teh različnih naturalnih sistemih. Na takšen način bi lahko te sisteme primerjali in dosegli boljšo preglednost glede teh različnih sistemov. Treba je gotoviti, kako lahko državljani vlagajo pravna sredstva na nacionalni ravni. To sedaj opravlja G29. Potem drugo vprašanje. Torej, da nekateri preširoko tlmačijo to sodbo. Eh, glede drugih eh, mehanizmov za prenos in pa tudi glede pravnega okvira eh, za prenos zunaj Evrope. Dve stvari bi dodala. Kot prvo, tukaj danes ne pravimo, da ti mehanizmi niso več koristni oziroma niso več skladni z evropskimi zahtevami. Pravimo nekaj drugega. Opravili bomo analizo teh mehanizmov in tako bomo gotovili, ali a, ti mehanizmi sedaj po sodbi so še takšni, da imamo zadosti zanesljiva jamstva za delovanje. Zakaj? Kot prvo, prvi odgovor je čisto pravnega značaja. V teh pogodbenih klauzulah eh, za Evropsko komisijo imamo četrti člen, prosim, če si ga preberete, in tam imamo ta pogoj. Kar pomeni, organ torej um, zamrzne ta prenos podatkov, če neka tuja zakonodaja Eh, tistemu, ki dobiva podatke, um, omogoča to, da se um, pridobi odstopanja. Um, torej, morda um, so predpise takšne, da prekoračujejo predpise, ki so normalni za um, neke demokratične načela. Je pa treba potem poštevati tudi značilnosti sodbe. In potem se lahko zastavlja vprašanje. Najprej treba ugotoviti, kakšna je sodba in kaj sodnik meni, um, kaj je še neka spremljiva izjema in to tudi zapiše v svojih kriterijih in posodbi. Potem je treba po tej sodbi ugotoviti, ali so mehanizmi še vedno takšni, da pomenijo zadosti zanesljivo jamstvo. Um, točke 92, 93 in tako dalje. Um, mislim, da pravijo, da je treba praviti analizo glede zaščite um, teh podatkov v ZDA, ampak to mora praviti um, komisija. To komisija mora napraviti um, in naj bi napravila. In potem torej da na voljo neka merila, tako da se lahko gotovi, ali ta um, ameriški sistem je takšen, da omogoča spoštovanje evropske zakonodaje potem, ko se torej, uh, ti podatki prenesejo uh, na ameriško ozemlje. Potem naprej. Um, želimo biti seveda pragmatični. Ne želimo kar čez noč vsega zamrzniti in prepovedati vseh prenosov podatkov um, do ZDA. To ne. Se zavedamo, da bi to imelo zelo velike učinke, tudi gospodarsko, naprimer, bi bilo to um, zelo nesmiselno. Zato v bistvu imamo Eh, naprimer, trimesečna prehodna obdobja, tako da eh, podjetja imajo možnost, da te podatke še uporabljajo. Se pa zavedamo, da tudi ta mehanizem prinaša določene tveganja. Ampak mora biti realistično, to je, potrebujemo nek uh, tranzit. Ampak potem pa, uh, kot rečeno, moramo tudi ugotoviti, kakšen je učinek sodbe na druge mehanizme. Torej, do odgovora bomo prišli počasi, po analizi, treba je preučiti pravni okvir in pa odstopanja in potem bomo gotovili, ali ta četrti člen um, je spoštovan ali ne. To kot drugo, potem naprej, kot tretje. Kaj se da potrebujemo? Ja. To vprašanje si tudi sami zastavljamo, kot sem že prej rekla na začetku, ja, sveda, že nekaj let eh, pri G29 pogosto dobimo takšne občutke, treba se o tem pogovoriti, gotovo. Tukaj odgovor ni v nekih zavezujočih mehanizmih, oziroma da bi zelo ukrepili te mehanizme. Kajti ti uh, morda sploh nima vpliva na zakonodajni okvir nekoga, ki bo prejel informacije. Če um, ti pogodbeni hranilci pravijo, da treba spoštovati to listino za temeljne pravice in pa standarde. S tem v zvezi, ter če um, torej tisti, ki prema informacije, to mora njima spoštovati in če ta pravni okvir um, voznika informacije ne omogoča spoštovanja teh temeljnih načel evropskega prava in pa tudi vseh drugih um, pogodbenih klauzul, potem, še enkrat, eh, seveda je to problem. Eh, tukaj je tudi pomembna hierarhija standardov. Seveda vemo, kakšen ideal, zakaj se lahko zauzemamo, ampak potem po drugi strani pa treba tudi reči, da je potem rešitev morda čisto drugačna, je morda povezana z eh, medvladnim sporazumom, naprimer, če gre za nekatere stvari, um, kjer je to primerno. Lahko naprimer um, komisija včasih sklene sporozum ZDA ali morda ne, pač odvisno od uh, tega, kaj pravijo tudi države, ampak na vsak način obstane nek sporozum, ki je pravno zadosti veljave, da tim uvozniku omogoča to, da se spoštuje evropsko pravo. Torej, rešitev ni čisto enostavna. In seveda, vsi akteri morajo vedeti, kaj počnejo in um, morajo biti zelo zaveščeni glede tega. Vedno več govorimo o tem, torej na ravni podjetij, potem na ravni civilne družbe, pogosto vedno bolj govorijo o tem. Torej, pravijo, ja, seveda, potrebujemo nek sporazum, ki bo omogočil takšno sodelovanje pri obveščevanih podatkih in treba kot videti, kdo lahko kaj počne s temi informacijami. Sedaj, seveda, se veliko govori o tem in potrebujemo nek jasen okvir, za to, kako se lahko ponovno uporablja ali pa uporablja podatke. Ne moram reči, da ja, um, ne bo nikakršnega dostopa, torej, um, da ni nikakršnega odstopanja. Lahko so odstopanja, ampak ta odstopanja mora biti ustrezno omejena in opredeljena, pač glede na kriterije, uh, naprimer kakšen je dostop, um, potem kako je s preglednostjo, s razmernostjo in pa um, kako nujno je to. Torej, to so merila, ki jih opredeli sodnik toliko glede tretje točke. Potem naprej, ko četrto. Ja, sveda, uh, eh, TTIP, uh, eh, TFTP, uh, eh, NRA in pa drugi mednarodni sporazumi. Tukaj mislim, da tako kot kje druge, uh, moramo izpeljati določene sklepe. Tukaj ne gre za to, da um, bomo nujno izpeljali določene sklepe takoj, ampak lahko rečemo, da bomo razmislili, razmislili o posledicah. Sedaj smo v tej fazi, ko bomo še razmislili o tem, kaj se lahko naučimo. No, gledajte, po G29 eh, se ti nadzorni mehanizmi zavedajo, da je treba razmišljati o takšnem potencialnem učinku. Potem naprej alternativne možnosti in pa vpliv na podjetja, ter pa um, ali se lahko sklene nov sporazum, kakšen učinek bi to imelo. Mislim, da sem delnoma že odgovorila na to, sploh glede teh jamstev, ki jih moramo imeti na voljo um, s tem sporazumom. Torej sedaj po sodbi imajo določene jamstva za dostop do pravnih sredstev, za administracijo, potem za razmernost, uh, kako nujno je nekaj, kako je pregledno in tako dalje ta merila mora biti odražena v teh jamstvih, um, če pride do takšnega prenosa in pa uporabe informacij uh, strani javnih organov. Tukaj ne gre toliko za to, kaj bo del tega sporozuma, kajti tukaj imamo že sodbo in tudi sodno prakso um, Evropskega sodišča. In glede na vse to, približno že vemo, um, kaj je še spremljivo v demokratični družbi. 29 bo to še dodatno analiziral. Torej ne gre toliko za to, kaj želimo dati v te sporozume, ampak gre za to, um, kakšen je ustrezen uh, pravni okvir takšnega sporozuma, da bo to dejansko delovalo. Torej, kakšna naj bo oblika, to je pravo vprašanje. Potem naprej. Vpliv na druge države članice in pa nacionalne sisteme. Mislim, da sem tudi deloma um, že odgovorila na to. Ja, seveda, o tem bo treba razmisliti. No, danes smo komaj da na začetku. Danes smo komaj da začeli s tem in um, še veliko dela nas čaka. To je zelo ambiciozen projekt. Prioriteta za G29 je predvsem uh, to, da uh, imamo B7 in pa druge pogodbene klauzule uh, ustrezno veljavljene. Uh, to je za nas nujno. Uh, to moramo jasno predstaviti tudi javnosti, potem pa naprej. Uh, treba gotoviti, kakšen bo učinek drugih sod eh, in tako dalje. Ampak to potem v druge fazi. In kot rečeno, sklepi um, niso um, danes že na voljo. Danes še razmišljamo o tem. Lahko samo rečemo, da glede na to sodbo in kako velike pomen te sodbe, se dar ne moremo kar potiskati um, glave v pesek in reči, ja, bomo šli kar naprej. Um, ne, moramo razmisliti o tem sploh o tem, kako bomo um, jasno predelili ta prenos podatkov v tujino in pa tudi to, um, ali so ti mehanizmi sedaj zadosti dobri, glede na to, kaj pravi ta soba oziroma kaj uh, so povedali sodniki. Hvala. Hvala lepa, gospa uh, Renal, še enkrat za vsa ta pojasnila in pa za vse, kar ste nam povedali. Sekretariat pravi, da bo morda predstavnik skupine 29 še enkrat prišel, ehm, nekaj konec januarja pravijo. Torej, takrat bomo še enkrat govorili o tem in dobili dodatna eh, vprašanja in odgovore. Hvala lepa še enkrat, ker ste prišli. Kolegice in kolege, sedaj pa gremo naprej. Naslednja točka 24. Eh, torej, pogajanja o direktivi Eh, in pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav, uh, eh, znanje raziskovanja, študija, izmenjavanje učencev in tako dalje. Um, sedaj je um, to še v teku pogajanj. Uh, eh, Cecilia Wikstrom je poročevalka za ta dosje in prosim, če lahko um, poveste, kako je trenutno uh, stanje pri teh tristranskih pogajanjih. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa drage kolegice in kolegi, zdi se, kot da vsi zapuščajo dvorano, ampak tako z veseljem vam bom predstavila, eh, kaj se dogaja z eh, direktivo o študentih in raziskovalcih. Po neštetih pogajanjih, eh, v tristranskih pogajanjih smo zdaj prišli do političnega svežnja pri vseh odprtih vprašanjih glede direktive o študentih in raziskovalcih. Še vedno moramo zadeve prilagoditi, ampak eh, upam, da bomo v torek naslednji teden zaključili delo v eh, trialogu manjše luknje še treba zapolniti, ampak večino smo torej naredili. Zahvaljujem se vsem, ki so bili odleženi pri tej zadevi cela tri leta. To je bil zelo dolg čas eh, in bo, bala sem se, da bo zadeva ostala v svetu še kar nekaj let. Še posebej bi se zahvaljala vsem eh, poroševalcem v senci in um, njihovemu osebju. Od eh, začetka do konca smo bili odlična ekipa in se borili za iste cilje. Zahvaljujem se tudi izvrstnemu odboru eh, Evropske parlamenta in eh, odboru Libe, predvsem Rosi, za osonjeno delo, pa tudi asistentki Daniel, za obema najlepša hvala, tudi za potrpljenje z, meno, z menoj in zauzeto delo v celotnem procesu. Zahvaljujem se tudi komisiji za večjo pripravljenost razlagati zadeve, za pripravljenost na kompromise, svetom za dobro sodelovanje in eh, pripravljenost na. Eh, to, da pridemo do rezultata, kar je pokazalo trenutno predsedstvo Luksemburga, s katerim smo imeli resnično odločn, odlično sodelovanje. Razprave so bile trde in težke, vendar pa tudi zelo konstruktivne. Razložila bi osnove tega svežnja, predvsem gre za svežen, za veliko dodane vrednosti za Evropo. Razširili bomo področje uporabe in vključili študente, raziskovalce in uh, vse praktikante, ki so vključeni v usposabljanje. Sistem bo poenostavljen za študente, raziskovalce in njihove družinske člane. Tudi družinski člani bodo imeli pravico do dela, dokler bodo v Evropski uniji, študenti pa bodo dobili povečan dostop do trga dela. Zdaj vnašamo tudi sistem, ki bo omogočal študentom in raziskovalcem eh, pravico eh, za bivanje vsaj 9 mesecev v Evropski uniji po zaključku študija ali raziskovalnega projekta. Eh, Želi po tem, da najdejo delovno mesto ali kaj drugega, tako da bodo lahko izkoristili znanje, ki so ga pridobili uh, Eh, v državi. Prav tako pa bomo poskušali izkoristiti potencijal teh najbolj talentiranih eh, možganov v Evropi eh, v dobrobit razvoja evropskega gospodarstva. Vključili smo tudi varoške oper, če tudi je to opcijska kategorija, to je prvič sploh, da bodo varuš, te varuške vključene v kak pravni instrument Evropske unije. Nova direktiva bo tako omogočila mlajšim, da bodo lažje prihajali v Evropsko unijo in zgradili svojo prihodnost, s tem bomo spodbujali tudi blaginjo za vse nas. Zato, da bi zagotovili ta napredek, smo se seveda tudi dogovorili kot vsakem, po, vsakih pogajanjih za celo vrsto varovalk eh, pred zlorabami, kot jih imenujejo, čeprav vidimo potrebo potem, da imamo ustrezne ukrepe za preprečevanje zlorabe sistema. Moram povedati, da smo bili zelo kritični glede birokratskega bremena, ki tako, že tako težijo države članice. Ampak mislim, da smo vendarle prišli do dobrega kompromisa tudi pri teh eh, vidikih. Na vsak način bi si želeli več in da so tukaj deli, ki nam niso tako zelo všeč, ampak vsekakor je pozitivno, pozitivnega več kot negativnega. Predvsem smo želeli rešiti akutno situacijo za mnoge begunce, ki prihajajo na naše obale. In eh, ta srežen je neke vrste prikaz eh, tega, da Evropska unija lahko ukrepa eh, tudi na področju zakonitega priseljevanja. In to je nekaj, kar, eh, za kar bom hvaležni že jutri na konferenci v Valeti. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem poročilu. Še vedno moramo opraviti zaključna dela, da pripravimo končno besedilo naslednji teden, vendar pa nam bo to uspelo. Naslednji torek bomo končali in to tudi predstavili in praznovali. Hvala lepa vsem za potrpljenje in interes, ki ste ga pokazali za ta svežen. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vikstrom. No, nažalost, poročevalcev v senci ni tukaj, zato ne moremo vedeti, kaj mislijo, ampak eh, želi kdo drug morda besedo? Ne. Potem pa gremo naprej v naslednjo točko. 25. Gospod Činiči je poročevalka glede tega predloga direktive za procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku. Sedaj bo predstavila to stanje pogajanj s svetom eh, po šestem eh, trilogu v Strasburu 25. Eh, oktobra to leto. Prosim. Hvala za priložnost. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoča, da ste mi dali to priložnost, da predstavim kakšno trenutno stanje tristranskih pogajanj glede direktive procesni, o procesnih jamstvih za otroke, ki so sumljeni obdolženi v kazenskih postopkih. Upam in si želim, da bomo zdaj vendarle dobili besedilo, s katerim se bodo lahko strinjale vse strani. Smo v državni fazi v začetku eh, triloga smo sprejeli odločitev, da se bomo najprej ukvarjali z členi, eh, sicer s tistimi, kjer eh, imamo manjše težave, tako da bi lahko čim prej napredovali in se potem osredotočili na tiste člene, ki so bolj problematični in zahtevajo daljšo razpravo. Člene, pri katerih bi se soočili z več ovirami. Naslošno lahko povem, da so se sicer pojavile mnoge ovire, tudi na zadnjem trilogu, zato ker če tu in tu pojavi zaprto stališče do posameznih točk strani držav članic in zato se moram zahvaliti predsedstvu sveta, ki si izjemno prizadeva za doseganje cilja in sicer, da sprejmemo oziroma zaključimo pogajanje do konca leta. Zahvaljujem se tudi pri vseh sodelavcih, pri vseh eh, kolegih, eh, pri poročevalcih v senci, s katerimi smo se srečali tudi danes, eh, ko smo pripravljali naslednja pogajanja, ki bodo 12. novembra, zahvaljujem se tudi osebe celotnega sekretarjata odbora Libe, ki nas je podpiralo v teh pogajanjih, ki so zelo težavno v tej zadnji fazi. Moram pa povedati, da smo vendarle zadovoljni s tem, kar smo doslej opravili. Dogovorili smo se o besedilo večine členov, nekaj bi jih izpostavila, ki se mi zdijo najpomembnejši, naprimer 15. člen, kjer nam je uspelo pravico, uveljaviti pravico mladoletnika do spremstva eh, starša ali druge osebe ne samo med uh, samim sojenjem, ampak tudi v drugih fazah uh, kazenskega postopka. To je zelo pomemben rezultat, uh, ne samo zato, ker smo imeli veliko upora na strani sveta, temveč tudi, ker. Uh, ta določila ni bila predvidena ne pri splošnem pristopu in tudi ne pri sehodičnem predlogu komisije. To je vključil v parlament in to smo lahko tudi uveljavili. Enako velja tudi za eno dodatno točko v členu 8, kjer eh, je poleg pravice do zdravstvenega pregleda eh, tudi pravica do eh, zdravstveno nepomoči, zdravstvene podpore, to je nekaj, česar v prvotnem predlogu komisije tudi ni bilo. Mm, to sta samo dva primera za eh, dobro delo, ki smo ga upravili eh, na strani parlamenta, kot eh, tudi pri pogajanjih. Nekaj zadev je še odprtih, so še v razpravi, ampak se približujemo rezultatom 10, člena 10 do 12, gre za rešitev procesnih jamstv za mladoletnike ki, ki je imel vzeta prostost, ne samo tisti, ki so v zaporu. Tukaj bomo našli tudi en kompromis. Pri jamstvih smo prišli do soglasja, zdaj pa si prizadevamo za to, da bo to veljalo za vse stopnje odzema prostosti, to se pravi ne samo eh, na zaporno kazen. Kar zadeva naslednja pogajanja, mislim, da nas čakajo spet konstruktivna pogajanja in mislim, da bomo dobili dobre rezultate glede eh, zaščite zasebnosti mladoletnikov in eh, tudi eh, načina izpraševanja mladoletnikov. Šestičen je še nekoliko občutljiva točka, tukaj gre za pravico do pravnega zastopnika, do odvetnika in potem še. Eh, člen, ki govori o področju uporabi. Ko govorimo o mladoletnikih, o otrocih, eh, na tem področju imam precej izkušen, ko govorimo o mladoletnikih, eh, si mislimo, da je to včasih bolj enostavno, ampak dejansko ni tako, kaj ti direktiva, s katero se ukvarjamo, nas ouča z težavami. vnosa procesnih jamstev v zadevah, ki so lahko zelo pomembna za eh, mladoletnike. To je delo, pri katerem si zelo prizadevamo, kar zadeva šesti člen in eh, pravnega zastopnika. Tukaj smo našli že nekaj možnih rešitev. Če pa zadeve povzame, lahko rečem, da večina problemov izhaja iz eh, upora sveta pri uvedbi načela obveznega pravnega zastopnika za mladoletnike, da vzpostavimo neko zavezujočo, spo, zavezujočo povezavo z določili, ki se nanašajo na obvezno prisotnost eh, pravnega zastopnika v vseh eh, fazah. določene zadeve niso primerne v direktivi, kjer gre za mladoletnike. E, tukaj je treba povečati raven zaščite, se se zavedamo, da so mladoletniki bolj potrebni zaščite, so bolj ranljivi in kada gre za osumljence, moramo njihovo zaščito bistveno razširiti. Delamo tudi na tem in to zelo intenzivno, da bi dosegli ta cilj, to si vsi želimo, eh, tudi pri šestem členu pravice do pravnega zastopnika bomo, upajmo, našli dobro rešitev. Potem bomo lahko nekoliko bolj prožni pri drugih členih, eh, naprimer pri drugem členu, tako da bomo lahko zadeve zaključili do konca leta. Eh, to bi bil seveda dober rezultat, kajti bilo bi prvič, eh, da bi na zakonodajni evropski ravni eh, dobili direktivo, ki bi veljala za, posebej za mladoletnike oziroma otroke. In to je pomembno za mnoge države. Kot rečeno, delamo na tem 12. novembra naslednji trilog in še enega imamo 25. novembra v Štrasburu vmesnem času pa bomo organizirali eh, več eh, strokovnih sestankov in srečanj z poročevalci v senci. Kot rečeno, se zelo zauzemamo za zaključek tega trialoga. Hvala lepa. Hvala, gospod Čeniči, za to predstavitev. Ni več veliko kolegov tukaj. Zato predlagam, da članom odbora pošljete rezultate teh pogajanj. To je pomembno vprašanje, ko ste dejali, prvi se pripravlja takšna zakonodaja. In zato res predlagam, če lahko te pripombe pošljete tudi drugim um, poslancem. Torej, prosim, če to pošljete v pisni obliki, sem članom odbora. Hvala lepa in sedaj, kolegice in kolegi, še naslednja točka. Poročilo o izvajanju uh, programa Pericles za zaščito evra pred ponarejanjem v letu 2014. Ta program Brekles za 2020 je akcijski program za izmenjavo pomoči in pa informacij, ko gre za eh, zaščito evra pred eh, ponarejanjem. Ta program je bil eh, začet z uredbo 331 iz 2014 in sicer 31. decembra 2020, eh, do takrat torej to velja. Eh, člen 13.3 pravi, da eh, mora komisija vsako leto v Evropskem parlamentu, te pa svetu, posredovati informacije o rezultatih tega programa. Trenutno poročilo torej je ta dokument za leto 2014. Sedaj pa predajam besedo predstavnikov komisije in potem tudi članom, ki jih to zanima. Seveda, če bo še kdo od članov ostal v dvorani. Prosim, komisija naslednja, prosim. Gospod Kao. Thank you, uh, madam. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zato, da ste komisiji ponudili priložnost, da predstavi poročilo o izvajanju programa Perikles uh, za leto 2014. Rad bi vam podal nekaj zadnjih informacij glede programa Perikles 2020 in poskušal bom izpostaviti najpomembnejše aktivnosti, ki smo jih izvedli v letu 2014. Preden pa to storim, moram z vami deliti tudi podatke o nevarnosti za ponarejanje evra. Statistika Evropske centralne banke kaže za obdobje 2012-2015, povečano število bankovcev, ki so bili ponarejeni v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Na zadnja informacija, dvoletna informacija, ki je objavila Evropska centralna banka julija 2015, kaže, da je v prvi polovici leta 2015 bilo ponarejenih 450 tisoč bankovcev evra kar je povečanje za 37 odstotkov v primerjavi z prvim polletjem 2015. Govorimo torej o bistvenem povečanju števila ponarejenih eh, evrskih bankovcev. Kar pa zadeva ponarejene kovance, se številke tudi povečujejo. Velik zaseg se je zgodil v Neaplo, v Porto Marino, konec leta 2014, kjer so zajeli 300 tisoč eh, podarjenih evrskih kovancev, ki so bili domnevno podarjeni na kitajskem. Kakovost ponaredkov pa se prav tako povečuje, izboljšuje. Uh, sploh kar zadeva kovance, ponarejeni kovanci imajo elektromagnetno kapaciteto in te elektromagnetne zmogljivosti so zelo podobne pravim bankovcem, tako da jih je mogoče uporabljati eh, v avtomatih, ki delujejo na kovance. Varnost eh, nelasnosti hologrami v bankovcih pa so nekaj, kar je mogoče odkupiti na internetu. Nekatere spletne strani na kitajskem ponujajo dobavo teh eh, folij z hologrami za zelo nizko ceno, kar lahko uporabljajo eh, organizirane kriminalne združbe za proizvodno ponarejenih eh, bankovcev. Podatki Europola za leto 2014 kažejo, da je bilo 1,2 milijona ba ponarejenih bankovcev zasežen strani policije in vrednost teh bankovcev znaša 66 milijonov evrov. Tudi poročilo SOKTA, ki je pripravil Europol, kaže, da ob dejstvu, da je evro najširše uporabljena valuta in najstabilnejša valuta, postaja trg. Um, podarjevalce, vse bolj pesar, postaja vse bolj dobičkonosno, vse ukvarjati s ponarejenjem eh, evrov za financiranje kriminalnih eh, dejanj, sploh eh, trgovanja z drogami. Zato potrebujemo izobraževalni program, kot je naprimer Perikles, ki se poskuša soočiti s to grožnjo z različnih eh, vidikov. Naj pa upozorim še na direktivo, ki je bila sprijeta strani evropskih zakonodajalcev. In direktiva 2014-62, ki je bila sprijeta v, leto, eh, v letu 2014, ta je zelo pomembna eh, za eh, našo javnost. Prav tako pa um, uporabljamo tudi orodje, ki so na voljo za identifikacijo, zato da bi obvladali to problematiko. E, toliko o zadnjo problematike, o kateri govorimo, ko gre za Perikles, e, program Perikles. Kaj zadeva sam program, gre za program izmenjave in e, program usposabljanja, ki je bil usposabljen že leto 2001 in se je potem razširil. Eh, na prejšnje obdobje 2006-2013. Zdaj pa smo v trenutnem programu 2020, ki pokriva sedemletno obdobje. Šele 2015 se širi program Perikles na neevropske oziroma na Eh, države članice, ki niso članice evroobmočja za to 2014 upoštevano samo evroobmočje in države evroobmočja, ki so lahko koristile prednosti tega programa. Že nekaj let govorimo o, o omejenih eh, sredstvih, eh, ki pok znašajo 7,3 milijone za naslednjih sedem let do 31. 12. leta 2020. Program Perikles je bil posodobljen glede na predhodnika, poenostavljen in več aktivnosti je upravičeni do financiranja. To velja tudi za spremljanje in poročanje, ki je bilo spremenjeno in posodobljeno. Saj treba bolj redno poročati o dosežkih eh, s programom Perikles tudi Evropskemu parlamentu. Zato zdaj izpolnjujemo to obvezo v okviru 13. člena in poročamo za leto 2014. Proračun dodeljen, perekle so za leto 2014, je znašel 95 milijonov in s tem smo financirali deset projektov, šestih izhaja iz pristojnih organov Italije, Francije in Španije. Te države so najbolj prizadete zaradi porane, ponarejanja evrov, zato tudi pogosteje uporabljajo uh, sredstva iz programa Pericles. Uh, Komisija je sprožila štiri projekte, ki jih lahko najdete v prvi prilogi, ki je priložena samemu poročilu. Tukaj šlo za seminarje, tehnično usposabljanje, izmenjave osebja in izvedbo študij. Predvsem je šlo za občutljivo močen v celotem svetu, posebna področja so bila latinska. Latinska Amerika, naprimer v Čilejo, smo imeli uh, ustrezni seminar v Kolumbiji, smo imeli hodstop glede ponarejena evra in dolarja, prav tako smo se regionalno osredotočili na Albanijo in Turčijo, ki velja ta kot distribucijska območja za ponarejene bankovce. 662 eh, strokovnjakov je sodelovalo v aktivnostih eh, programa Pericles. Odeleženci so prišli tako od zunaj in od znotraj Evropske unije, večina jih je prišla iz evropskih držav. Strokovno zadje odeležencev je bilo predvsem policijske narave vedno več pa je bilo tudi odeležencev drugih profilov, poklicnih profilov, ki so sodelovali v programih. Naprimer ljudi iz eh, centralnih bank, eh, pravosodja, eh, tuživcev in sodnikov. Če povzamem vrhunce leta 2014, da smo imeli več eh, toživcev in sodnikov, ki so sodelovali v programu eh, Pedikles, še vedno smo imeli element regionalnega sodelovanja, še vedno smo imeli elemente eh, izvajanja aktivnosti usposabljanja policijskih organov v Kolumbiji, kar je zelo pomemben primer. V Kolumbiji imamo nekatera žrišna mesta, ki proizvajajo ponarejene evrske bankovce skupaj z dolarskimi, tako da je pomembno, da smo tam prisotni, seveda skupaj z obveščevalno službo ZDA, kar je tudi treba izpostaviti za leto 2014, je, da je prišlo do diverzifikacije različnih eh, aktivnosti. Imamo tudi študije, eh, ki jih odobrimo študije, ki se ukvarjajo z ozadjem eh, prestopnikov oziroma delikventov, ki izvajajo ta kazniva dejanja eh, in tudi možnosti eh, novih lasnosti kovancev, ki jih bo teže ponarejati. Se je se več tudi ponarejenih evrskih kovancev v Frankfurtu. Smo bili prek 2014, v začetku 2015 se organiziral z, skupaj z Evropsko centralno banko in Europolom. Zbrali smo 117 strokovnjakov iz 14 eh, držav, kar še poudarja pomen mednarodnega sodelovanja ponarejanje denarja je mednarodni fenomen, zato moramo sodelovati z pomembnimi partnerji, kot so Kitajska, ki mimo grede še ni ratificirala Ženevske konvencije. To je pomembna konvencija. In leta 1929 o preprečevanju in boju proti ponarejanju eh, bankovcev in kovancev v Kivi je tudi osnova za mednarodno sodelovanje in spoštuje načelo diskriminatornosti, kar pomeni, da mora država zaščititi eh, tuje valute enako kot svoje domače, svojo domačo valuto. 2000, leta 2015 smo začeli z izvajanjem delovnega programa za leto 2015. Eh, o prioritetah programa smo razpravljali z državami članicami, Evropsko centralno banko in Europolom v okviru strokovne skupine Evropske komisije, skupine, ekspertne skupine za ponarejanje. In maja 2015 smo opredelili prioritete za leto 2015, aktivnosti se izvajajo v državah, ki so najbolj prizadete zaradi ponarejanja. Kot prioriteto imamo še vedno jugoshodno Evropo, pomembno distribucijsko področje. Nadaljevali pa bomo tudi z aktivnostmi za eh, preprečevanje proizvodnje bankovcev, ponarejenih bankovcev v Južni Ameriki, naprimer. Okrepiti pa nameravamo tudi sodelovanje z Kitajsko komisija trenutno spremlja izvajanje delovnega programa za leto 2015 in takoj, ko bodo na voljo rezultati, jih bomo sporočili Evropskemu parlamentu in tudi svetu. Če zaključim, program eh, Pericles 2020 ostaja zelo pomembno orodje pri preprečevanju in boju proti ponarejanju evra. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Kao, samo dva kolega sta žal v dvorani. Vaše poročilo je izredno zanimivo z veliko eh, podrobnostmi. Eh, gospod Aguilar, gospa Činiči, želite mogoče besedo, želite kaj povedati? Gospa Činiči. Ja, eh, gospa predsedujoča, komisiji se želim zahvaliti za to poročilo, res lepo zahvaliti kajti gre za zelo uh, zanimivo uh, in pomembno vprašanje in upam, da bom eh, lahko temu eh, posvetila tudi nekaj časa, kajti vse teme, s katerimi se v našem odboru ukvarjamo, so zelo zanimive in potrebovali bi trikrat več časa, kot ga imamo, če bi hoteli vsemu slediti. Več vidikov je prisotno. tu je tehnična stran in na drugi strani pravna stran. Potem je pa tu še eh, aspekt preiskav. Vse to pa zahteva sodelovanje med eh, več državami. Ne samo med eh, državami članicami, ampak tudi to zahteva eh, sodelovanje s tretjimi državami, v katerih poteka eh, Eh, ponarejanja denarja. In veliko smo govorili že o tem problemu in mislim, da boj proti ponarejanju denarja ni enostaven. Zanima me, če obstajajo bolj podrobne informacije, o bankovcih, o ponarejenih eh, bankovcih. Prav tako me eh, zanima, kako poteka policijsko sodelovanje in kako poteka pravosodno sodelovanje, ne samo v okviru Europola ali Eurojusta, ampak eh, tudi eh, sodelovanje z posameznimi državami. Mene zanima, ali je v programu Perikles predvidena kakšna posebna dejavnost, recimo kakšne pos, eh, posebne eh, informacijske dejavnosti, eh, kakšna posebna usposabljanja za policijo, recimo. Prav tako, pa kar zadeva pravosodno področje in sodno področje, pravzaprav bi želela vedeti, ali poteka sodelovanje med eh, posameznimi sodnimi sistemi, kajti eh, ta problem je vedno hujši. Zanima me, ali je sodelovanje že razvito v zadostni meri ali pa je treba eh, spodbujati različne oblike sodelovanja, tehnično, pravosodno, sodelovanje na področju preiskav. preiskav. Gospod, gospa Činiči vam je postavila kar nekaj vprašanj dajem pa kar takoj besedo, da na ta vprašanja odgovorite. Hvala. Vesel sem, da ste omenili vse te točke v zvezi s pravosodnim sodelovanjem. Ravno zaradi tega se dejavnosti Periklesa vedno bolj osredotočajo na pravosodno in sodno eh, sodelovanje. Že, želimo, da bi prišlo do eh, Eh, zamenjav osebja, potem želimo, da bi bilo več eh, delavnic organiziranih, v katerih bi sodelovali pravosodni organi. V Frankfurtu eh, smo organizirali veliko konferenco, potekala je v prostorih Evropske centralne banke, prisotni so bili predstavniki toživstev in sodni pa ne samo iz držav članic Evropske unije, ampak so tam bili tudi predstavniki Peruja in e, Kolumbije. E, mednarodno sodelovanje na pravosodnem področju je treba izboljšati. Kar pa zadeva policijsko sodelovanje, smo zadovoljni. Recimo, karabinjeri, eh, iz Italije so organizirali izmenjave osebja z drugimi policijami, zlasti na področju Zahodnega Balkana, eh, skupaj z eh, Albanijo. Tako so eh, organizirali praktično usposabljanje o tem, kako sodelovati. To imenujejo taktično usposabljanje. Potem obstaja sistem nacionalnih osrednjih uradov, V nekaterih državah članicah je, je treba ta urad še vzpostaviti, ampak eh, Ženevska konvencija to zahteva od držav in ta osrednji organ bi moral usklajevati preiskave v državi članici, moral bi pa tudi eh, spodbujati in olajšati mednarodno sodelovanje. To so prioritete Periklesa in te dejavnosti moramo izkoristiti za to, da bomo eh, izboljšali Eh, tudi tehnično eh, raven eh, preiskav, pa tudi, da izboljšamo pravno stran. Najlepša hvala, gospod Kov. Sedaj smo prišli do zadnje točke našega dnevnega reda. Gre za dokaj redko vprašanje. In sicer gospod Džambaski Evropski komisiji postavil dve vprašanje prvo vprašanje je bilo postavljeno 18. Eh, junija 2015, drugo vprašanje pa je bilo postavljeno 2. julija 2015. Doslej eh, še nismo dobili odgovora od komisije. Gospod Džambaski, nocoj ni mogel priti sem. Eh, in zato bom dala besedo komisiji. naj nam pove, zakaj gre, kakšen je bil postopek in naj nam razloži tudi to, zakaj gospod Čambaske odgovora ni dobil. Kdo bo govoril v imenu komisije? Hvala lepa, gospod predsedujoča. Odgovoril bom v imenu komisije. Najprej naj pojasnim naslednje. Eh, po naših informacijah eh, so, sta pisna odgovora na obe vprašanje že bila poslana. Pisno vprašanje na, pisni odgovor na vprašanje 10.664 eh, eh, je bil poslan oktobra in na drugo vprašanje 21. oktobra. Kar zadeva prvo vprašanje, torej vprašanje, ki ga je gospod Žambaski poslal, oziroma kjer smo odgovor poslali 2. oktobra. Komisija pravi naslednje. Vprašanje poslanca. Oziroma vprašanje poslanca. Izhajate iz intervjuja, ki ga je eh, tajski predsednik vlade dal pred eh, dogovorom, ki je bil dosegan. Se pravi, eh, avtor vprašanja izhajal iz predpostavke, da dogovor ne bo sklenjen o premestitvi 40 in 40 eh, tisoč in 120 ljudi. Potem je bil pa dosežen politični dogovor eh, o 40 tisoč julija potem je bil sprejel sklep, sprejet uradno 14. septembra, potem je bil naslednji eh, do, do, govor o 120 tisoč ljudih bil dosežen 21. septembra. Mislim, da ne bi bilo primerno, da bi komisija karkoli več govorila o tem, kaj ti šlo bi za spekulacijo o ukrepih, ki bi jih italijani lahko sprejeli v primeru, da dogovora ne bi bilo. Torej, šlo je za, eh, za dogovor z italijanskim predsednikom vlade. Naj takoj odgovorim na drugo vprašanje. Drugo vprašanje se nanaša na situacijo v Bulgariji. Poslanec se je zauzemal za to, da bi Bulgarijo obravnavali na enak način kot Grčijo in Italijo. V zvezi s predlogi premestitve beguncev. V svojem odgovoru podarjamo naslednje. Trenutne situacije v Bulgariji trenutno ne moremo primerjati s situacijo v Italiji in Grčiji, Eh, zlasti kar zadeva število nezakonitih priseljancev. In tu lahko ponudim nekaj najnovejših podatkov v zvezi z nezakonitim priseljevanjem v eh, Bulgarijo. Med januarjem in novembrom letos je bilo 26 tisoč ljudi, prijetih, ko so poskušali prečkati bolgarsko državno mejo. To lahko eh, primerjamo z dosti višjima številkama za Italijo in Grčijo in vidimo, da te številke niso vedno primerljive. E, eh, 630 tisoč ljudi je prišlo v Grčijo in eh, v Italijo 140 tisoč nelegalnih priseljencev se pravi, obi številki sta bistveno višji. Eh, komisija pa še naprej spremlja situacijo v Bolgarijo in v drugih državah članicah in komisija eh, je pripravljena predlagati podobne mehanizme, če bi eh, situacija to zahtevala. Z drugimi besedami, če bi se situacija približala situaciji v drugih omenjenih državah članicah. Hvala lepa, gospod Džambaski eh, ni tukaj, tudi namestnika ni, eh, asistent pa je. Eh, upam, da ste si zabeležili odgovor komisije. Hvala lepa, s tem smo prišli do konca dnevnega reda. Naslednji sestanek bo 16. novembra letos v Bruslu. <laughs> Želim prijeten večer vsem skupaj.